Herzlich willkommen. Dobrodošli na nadaljevanju seje. Imeli bomo predstavitev z naslovom Finančni instrumenti v okviru kohezijske politike v obdobju 2007 do 2013. Poročevalec je gospod Pirinski. Dobro smo se opremili. Z nami je zelo veliko strokovnjakov, opozarjam vas, da se morate držati časa za govor, drugače ne bomo prišli do konca. Lepo, da ste z nami. Za nas je tema finančni instrumenti zelo pomembna. Kajti menimo, da je to zelo nepregledna tema za nas. Danes dopodno smo govorili o letnem poročilu računskega sodišča in videli smo, da imamo zelo veliko neporabljenih sredstev. 48 odstotkov finančnih sredstev je razdeljenih. Leta 2013 je bilo razdeljeni še 10 odstotkov sredstev manj. Sprašujemo se, zakaj je tako. Tudi računsko sodišče je ugotovilo, da tega nihče ne nadzira. To je vprašanje tudi za Evropsko komisijo. Zanima me torej, kako vi ali kako bi lahko izvali nadzor nad finančnimi sredstvi, ki jih zagotavlja Evropska investicijska banka. Hvala poročevalcu, da je predlagal to temo. Zelo Lepo pozdravljam skupino obiskovalcev iz Bolgarije, iz Univerze v Bolgariji. Dobrodošli med nami in upam, da boste uživali na današnji seji. Poročevalec pa dobi besedo, izvolite. Благодаря ви, госпожо председател. Хвала лепа, госпа председница. Колегите и колеги, госпе и господия. tudi sem se želim zahvaliti. Zahvaliti se želim strokovnjakom in vsem tistim, ki so mi pomagali pri delu, zato da bi pripravili to besedilo. Dodati želim še nekaj. Gostje iz Bolgarije so gostje, ki jih ta tema zelo zanima. Zakaj? kajti ta tema je v Bolgariji zelo aktualna. Finančni instrumenti so instrumenti, ki bi jih lahko izkoristili za to, da bi zmanjšali razlike med regijami. V zadnjem obdobju smo videli, da je veliko držav članic koristilo te finančne instrumente. Seveda pa je treba povedati, da problemov ni manj. Ne, izzivov je celo vedno več. O tem govori veliko dokumentov Evropske komisije in tudi dokumenti neodvisnih analitikov pravijo enako za ta časovni okvir se predvideva, da bi uporabili še več takšnih instrumentov. V zvezi s tem pa se seveda pojavlja nekaj vprašanj. Naš eh, odbor želi slišati mnenja in odgovore strokovnjakov. Vprašanj je več. Kakšna je situacija dve leti po začetku izvajanja tega programskega obdobja. Kakšen je odnos med upravitelji in drugimi deležniki? Kako bi lahko te zamude premostili, zamude, ki jih poznamo iz prejšnjega obdobja? Ocenjevanje je prav tako zelo pomembno. Kako bomo izpolnili pogoje in kako bi lahko te ocene vključili v delo Evropske investicijske banke. Postopno plačilo bi lahko bila dobra rešitev. Takšen način plačevanja je predviden za novo programsko obdobje, vendar povedati je treba, da obstajajo zamude pri plačilih. Vprašanje je, kaj se bo s tem zgodilo po letu 2015. Zanima me, ali lahko komisija pojasni, zakaj je bilo podaljšanje časovnice kar tako sklenjeno in zakaj nismo spremenili uredbe. Zanima me, kakšna so konkretna pravila v zvezi s tem in kakšna so pravila, v zvezi z razrešnico. Zanima me, ali obstaja nadzor nad eh, naložbenimi skladi in naložbenimi bankami, kar zadeva upravitelje. Ali obstajajo določeni postopki ocenjevanja, ki bi si jih lahko različne institucije izmenjale. V zvezi s finančnimi instrumenti lahko rečemo, da obstajajo določene anomalije, prav tako obstajajo nepravilnosti. Izvedena je bila študija na to temo. Študijo je naročil naš odbor, odbor za proračunski nadzor in ugotovili smo, da so podatki, ki jih poznamo in podatki, ki nam jih je dala komisija, različni. Moje vprašanje v vsej sistem je, kaj bo komisija naredila, da bi podpirali države članice pri koriščenju finančnih instrumentov. Vsa ta vprašanja, vsi ti komentarji bodo prišli prav tistim, ki želijo izkoristiti finančne instrumente. Hvala. Hvala lepa. Kar nekaj vprašanj ste zastavili. Prvi govornik je gospod eh, Nisler iz Evropske komisije. Spomnim se, da smo že pred sedmimi leti o tem govorili. On je direktor za politiko pri GD Regio. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Želim vam na hitro predstaviti naše delo, glede tega, kaj smo se naučili iz prejšnjega programskega obdobja in kako bomo odpravili pomanjkljivosti, ki smo jih ugotovili za trenutno obdobje 2014 do 2020. Vendar preden začnem, želim nekaj povedati o študiji, ki jo je izvedla vaša, eh, vaš odbor. Evropski politični center je izvedel to študijo in povedati moram, da študijo jemljemo resno, kaj te predstavlja realističen upogled v to temo. Rekel bi tudi, da je to dobra smernica za razvijanje finančnih instrumentov na področju evropskih politik, še posebej kohezijskih politik. Strenjamo se z velikim številom ugotovitev. Ko sem bral ta dokument, mi je v oči posebej padlo nekaj, namreč ne gre za to, da bi iskali popoln sistem, ki bi ustrezal vsem deležnikom, ko govorimo o finančnih instrumentih. Gre za to, da bi našli ustrezne rešitve, ki bi vsem partnerjem koristili, torej tistim, ki predstavljajo zasebni sektor, kot tudi tržnim akterjem. Vsi morajo imeti možnost delati s tem instrumentom, v korist končnih prejemnikov, seveda. Hvala lepa torej še enkrat in mislim, da se lahko strinjamo s številnimi ugotovitvami. V redu, zdaj pa nekaj o finančnih instrumentih in uh, o tem, kakšno je njihovo mesto v kohezijski politiki. Nekaj želim povedati. Smo v kontekstu skupnega upravljanja. To pomeni, da komisija predstavi okvir in smernice, vendar države članice izvaja programe in projekte. Finančni instrumenti niso cilj sam po sebi, ampak eh, gre za način doseganja rezultatov, če jih ustrezno uporabimo, lahko dosežemo najboljši možen učinek z finančnimi sredstvi, ki so na voljo. Omogočajo učinek vzvoda in omogočajo tudi zagotavljanje finančnih sredstev na dolgi rok. Vendar, ko govorimo o finančnih instrumentih, moramo upoštevati naslednje. Govorimo o instrumentih, ki niso popolnoma usklajeni. Na eni strani imamo javne organe, ki izvajajo naše politike, po drugi strani pa je treba instrumente izvajati v praksi pomočjo bank običajno in to so zasebni deležniki. V preteklosti ni bilo dovolj znanja o tem, kakšne so potrebe enih in drugih in to je vodilo do napetosti v tej zgodbi. V uredbi 2007-2013 smo poskušali aktivno spodbujati uporabo finančnih instrumentov. Njihovo število, obseg in količina so se močno povečali v tem obdobju, ampak v zadnjem obdobju smo ugotovili, da regulatorni okvir ni bil ustrezen. Ni bil ustrezen v zvezi z temeljnimi koncepti za temi finančnimi instrumenti, ni bilo dovolj zahtev po spremljanju, niti ni bilo dovolj zahtev po upravljanju in nadzoru. Vprašali bi se lahko, zakaj smo sploh nadaljevali s temi finančnimi instrumenti, če smo vedeli, da je manj pravil v uredbah. Spomnim se, da sem sodeloval v pogajanjih. Ko smo se odločali o obdobju 2007-2013, je veljala splošna tendenca, da bi regulirale določena kompleksna vprašanja, zelo natanko, če lahko tako rečem, na evropski ravni, zato ker je veljalo, da veljajo evropska pravila, če evropskih pravil ni, oziroma da veljajo nacionalna pravila, če evropskih pravil ni. Zaradi tega so se pojavili nesporazumi in po sprejetju uredbe je prišlo do težav. Nekatere države članice so imele veliko izkušenj, vendar druge niso bile sposobne izvajati instrumentov s pomočjo nacionalnih pravil. Po uveljavitvi pravil smo morali zadeve prilagoditi. To smo naredili tako, da smo prilagajali uredbe, obenem pa smo zagotavljali tudi smernice za to, da smo pojasnili, kjer je bilo kaj pojasniti treba. V obdobju 2007 do 2013 so se pojavile še dodatne komplikacije, namreč prizadela nas je finančna kriza. Veliko ocen, ki je bilo izvedenih na začetku obdobja, je bilo zastarelih in to po zelo kratkem časovnem obdobju. Zaradi tega so se pojavili dodatni zapleti. Ocene je bilo pogosto treba prilagoditi in del prekomernih dodelitev v zvezi z finančnimi instrumenti je mogoče razložiti prav s tem. Torej, ocene so temeljile na optimističnih obetih za trg, ne pa na scenariju, ko je velik del Evrope bil v globoki krizi. To je tudi ena od lekcij, ki smo se jih naučili. Namreč, ne moramo imeti pravil, ki se na koncu izkažejo za toge smernice brez možnosti, da bi se prilagodili okoliščinam na trgu. Kaj se je torej spremenilo? V obdobju 2014 do 2020 lahko povem, da smo se veliko naučili od prej. Izkušnje smo uvedli v te nove uredbe zdaj, imamo jasen nabor pravil in s temi pravili urejamo finančne instrumente v novem obdobju. To pokriva vse strukturne sklade in tudi vse tematske cilje. Veliko smernic, ki smo jih zagotovili, v drugem delu obdobja 2007-2013 smo potem vključili v pravne določbe, ki jih imamo v obdobju 2014-2020. Nekaj je bilo tudi novosti. To so temeli uredbe, izkazalo se je, da so to pomembna vozlišča, namreč potreba po temeljiti ex ante oceni. Zdaj je to obvezno in povedati vam moram, da smo imeli razprave z državami članicami v svetu in zdaj je to sprejeto kot dobra praksa. To sprejmajo vse države članice. In to bomo razvijali še naprej. Drugič. Postopno uvajanje plačil. V preteklosti smo imeli težave s tem, ko smo preveč finančnih sredstev dodelili posameznim skladom in ta sredstva niso potem prišla do končnih upravičencev, vsaj ne ob pravem času, zdaj velja pravilo, da se finančna sredstva uložijo v sklad, ko je dosežena določena faza. Stroški in pristojbene za upravljanje so zdaj odvisni od uspešnosti. Vprašanje poročanja je nekaj, kar je sedaj jasno opredeljeno v uredbi v preteklosti, smo imeli pomankljivosti, ki jih v prihodnosti ne bo. Včasih smo bili odvisni od držav članic in od njihove dobre volje, da nam zagotovijo podatke. To je bilo za obdobje 2007 do 2013. Zdaj bo drugače. Vendar poskusili smo seveda upoštevati tudi druge vidike, namreč da bi imeli več preglednosti. Zagotovili smo drugačne možnosti za izvajanje. Prav tako smo upoštevali potrebe glede tega, kaj je treba storiti, da se bomo bolj prilagajali praksi na trgu. Prav tako smo se odločili, da bomo zelo vlagali v razvijanje zmogljivosti. Tudi poročilo se posveča prav temu. Začeli smo razvijati predloge za standardne instrumente, zato da bi lahko te instrumente koristile tudi oblasti, ki nimajo izkušenj z temi instrumenti. To smo razvili še naprej in sicer mm, v okviru pobude za MSP-je smo prav tako nadaljevali s telom. To je sicer kompleksen način, zagotavljanju finančnih sredstev, vendar s predlogami smo poskrbeli, da države članice lahko to na relativno preprosten način izvajajo. Prav tako smo še bolj ukrepili skladnost z skupino Evropske investicijske banke za zagotavljanje tehnične pomoči. To bo zdaj teklo v okviru posebne pobude. Spremljamo upravne organe in druge partnerje v tem eh, poslu, vse od začetka do izvajanja finančnih instrumentov. In na koncu še nekaj. V tem obdobju zelo hitro zagotovimo smernice in nasvete, če države članice za to zaprosijo. Za novo obdobje smo prav gotovo v boljšem položaju od. Uh, prejšnjega obdobja se je zgodilo zelo veliko, države članice so se marsikaj naučile in mi jim pomagamo, držimo jih za roko, če izrazijo, da imajo še kakšne podpore eh, oziroma probleme glede zmogljivosti. Hvala. Hvala lepa. Nadaljevali bomo kar z naslednjim govornikom, gospod Tangi iz Evropskega računskega sodišča. On je vodja skupine za posebno poročilo o finančnih instrumentih na področju podržavskega razvoja. Izvolite. Download. besen. Hvala lepa. Predstavili smo posebno poročilo 5 skozi 2015. To smo naslovili kot eh, finančni instrument, ki bi lahko bil uspešno orodje. Gre za posojila in za finančne instrumente. Vprašanje je, ali so ti instrumenti uspešni. Poročilo zadeva razvoj podeželja. Res je, da obstaja razlika glede porabe sredstev med razvojem podeželja in kohezijo. Število finančnih instrumentov na področju razvoja podeželja je omejeno. 14 instrumentov smo imeli v sedmih državah članicah na področju razvoja podeželja, več kot 900 finančnih instrumentov pa je bilo razvitih na področju kohezije. Pri razvoju podeželja je porabljenih manj sredstev, 700 milijonov evrov do konca leta 2013, 14 milijard pa na področju kohezije. Vendar izkušnje so pomembne za prihodnost. Zakaj? Kaj te leta 2007 do leta 2013 so bila pravila v veliki meri podobna med obema področjama. V obdobju 2014 do 2020 pa je EAFRD del evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Naslanjali smo se tudi na poročilo 2012-2015 o mikrofinanciranju in ti dve poročili sta prišli do podobnih ugotovitev. Cilj poročila je bil zagotoviti odgovore na tri vprašanja in sicer, ali so bili finančni instrumenti oblikovani in kapitalizirani ustrezno v programskem obdobju 2007 do 2013, ali so finančni instrumenti delovali uspešno v tem obdobju in ali okvir 2014 do 2020 zagotavlja ustrezne izboljšave. In svojo predstavitev bom seveda prilagodil odgovorom na ta tri vprašanja. Kar zadeva prvo vprašanje oblikovanje in kapitalizacija finančnih instrumentov. Prvo sporočilo je, da programski okvir ni bil ustrezno pripravljen. Pravni okvir za finančne instrumente ni bil specifično zasnovan za namene razvoja podeželja. Prav tako so obs niso obstajale ocene formalnih vrzeli za države članice. Prav tako ni bilo mogoče oceniti potreb po finančnih instrumentih na področju kmetijstva. Zaradi tega bi se zadeva morala izboljšati v obdobju 2007 do 2014, zato ker so daj potrebne ocene ex ante. To v obdobju 2007 do 2014 ni bilo potrebno. Anketa med državami članicami je pokazala, da ni potrebe po razvoju podeželja oziroma po finančnih sredstvih na tem področju. Številka predstavlja 1,5 odstotka ustrezne EAF RD zneskov in samo 1,5 odstotka je bila. 1,5 odstotka je bilo uporabljenih v tem okviru, ostalo so bile donacije in ta pravila so dobra za države članice. Zakaj? Zato, ker je mogoče celoten znesek plačati vnaprej, obresti so tisto, kar potem dobijo države članice. Prispevki k finančnim instrumentom se obravnavajo kot izdatki, takoj ko se denar uplača v skladek, sklade, čeprav ne pride do končnih upravičencev. Prav tako veljavna pravila dovoljujejo, da se kot stroški upoštevajo vse vrednosti mm, jamstev. Zaradi tega se lahko prilagajajo pravila, naprimer, in veliko tveganja se pojavlja, naprimer, v Bolgariji in v Siciliji. Te pomankljivosti so vodile do precejšnje prekapitalizacije finančnih instrumentov, še posebej jamstvenih skladov, 421 milijonov evrov je bilo uplačanih v jamstvene sklade do leta 2013. Naša ocena je, da bi jamstva v višini 250 milijonov evrov lahko zagotovili z največ 50 milijonimi evrov. Naša ocena je bila, da, je, da so bili garancijski skladi prekapitalizirani za vsaj 370 milijonov evrov. To pomeni, da je bil ta znesek zamrznjen brez prispevka k izvajanju politik EU. Drugo vprašanje. Delovanje finančnih instrumentov. Dovolite mi, prosim, da vam povem, kako mm, delujejo finančni instrumenti glede učinka vzvoda in eh, uporabe denarja finančni instrumenti bi morali zagotoviti ta učinek oračanja. To pomeni, da naj bi skladi ponovno uporabili začetni vnos in učinek vzvoda pa je, da bi spodbujali še dodatni kapital strani javnih ali zasebnih institucij. 700 milijonov evrov je bilo uloženih v sklad in sklade na področju razvoja podeželja. Ob koncu leta 2013 je bilo samo 45 odstotkov tega zneska izplačenih ali zajamčenih končnim prejemnikom in zaradi tega je učinek vračanja za jamstvene sklade nezadosten, nič celih 53. Multiplikator, ki smo si ga želeli, pa je bil med 2 in 12 in pol za sklade za posojila, je bil učinek vračanja prav tako enak. Nič se jih 75 za leto 2013. Države članice prav tako niso naredile nič za to, da bi dosegle učinek vzvoda. Grčja in Italija v Umbriji sta bili edini državi članici, kjer so bili skladi narejeni tako, da bi dosegli učinek vzvoda zato smo sklenili, da finančni instrumenti niso delovali tako, kot smo pričakovali in zato niso izpolnili ciljev glede vračanja in učinkov z voda. Delno tudi zaradi zamud pri izvajanju, vključno s tem, da niso bili vzpostavljeni ob najprimernejšem trenutku. Potencijal sklada je, da s množilnikom zagotovi več finančnih sredstev, kot jih je na voljo v skladu samem, vendar v tem primeru dejavnik multiplikatorja ni bil dovolj izrazit. Prav tako ni bila vključena določba o želenem učinku, zato komisija Niti države članice niso uvedli ustreznih sistemov spremljanja, zato da bi zagotovili zanesljive podatke o tem, ali je instrument dosegel cilje v zvezi z učinkov zvoda ali vračanja. Finančni instrumenti na, raz, na področju razvoja podeželja so bili oblikovani tako, da javni denar, torej posojila in jamstva, pomaga porabljati javni denar, torej donacije, namesto da bi spodbudili zasebna sredstva. Za vse finančne sredstva Za vsa finančna sredstva v obdobju 2007 do 2013 smo ugotovili, da so javne narave. Zdaj pa 2014-2020, kar zadeva potencijalne izboljšave, naše ugotovitve se navezujejo na ugotovitve za obdobje 2007 do 2013 analizirali pa smo, ali bi bilo mogoče probleme preprečiti v novem okviru. Sodišče je ugotovilo, da je prišlo do izboljšav. Izboljšave so naprimer obvezno ocenjevanje eksante za vse instrumente, postopno izvajanje plačil, ki je povezano z delovanjem sklada in večja podpora komisije. Komisija je pred kratkim predstavila pobudo za spremljanje porabe sredstev in to bi morali pozdraviti. Ampak poročilo sodišča navaja, da obstajajo določene ovire. Obstaja tveganje za pretirano kapitalizacijo, to je sedaj omejeno z novo določbo o postopnem financiranju. V poročilu lahko vidite nekaj številk v zvezi s tem. Pogoji uspešnosti, torej vračanje in učinek v vodo, niso ustrezno ugrajeni. V kontekstu proračuna, ki temeli na rezultatih, je učinek v vodo ključni kazalnik uspešnosti. Smiselno bi bilo, če bi plačila ali vračila povezali s temi kazalniki uspešnosti. Dobro, ne jutri, ampak v bližnji prihodnosti. sodišče meni, da finančni instrumenti na področju razvoja podeželja niso uspešni. Za obdobje 2014 in 2020 lahko rečemo, da je potencijalno obetavno, vendar težko bomo dosegli želene učinke. Kaj priporočamo? Priporočamo, da države članice in komisija zagotovijo boljše spodbude za to, da države članice oblikujejo finančne instrumente za razvoj podeželja, tako da bodo spodbujali kmete in tudi druge deležnike, naprimer tako, da bi določen delež financ za razvoj podeželja dali na stran, zato da bi bile bolj atraktivne kot donacije. Privlačnost finančnih instrumentov bi bilo treba izboljšati za obdobje 2014 do 2020, tako da oblikujemo ustrezne standarde in cilje za učinek vzvoda in za učinek vračanja. Najlepša hvala. Uh, uh, uh, hvala lepa za vašo predstavitev. Torej, kolegica bo za nekaj minut zapustila dvorano, zato bom prevzel predsedovanje. Naslednji, ki bo spregovoril, je gospod Ja, torej, eh, gospod eh, Tengui je pravkar govoril, zato bomo kar prišli na vprašanje in odgovore. Gospod eh, Tečovski. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Mislim, da za finančne instrumente eh, nasplošno velja, vsaj v odnosu do kohezijske politike, da so zelo dober instrument v primerjavi z drugimi finančnimi instrumenti. Osredotočajo se na visoko kakovostne projekte in zagotavljajo tudi, da v tem dolgoročnem eh, ciklu ustvarjajo tudi dodano vrednost. Tudi v odnosu do učinka, ki ga ti instrumenti predstavljajo. Torej, nasplošno glede finančnih instrumentov gre za ozaveščenost v novih državah članicah glede eh, teh finančnih instrumentov. Naprimer, na češkem Splošna ozaveščenost glede obstoja teh finančnih instrumentov ostaja nizka in zato veliko regij v Češki republiki ni prosilo za financiranje s pomočjo teh finančnih instrumentov. Niso namreč vedele, da ti instrumenti sploh obstajajo. Na Češkem velja, da eh, lokalni organi ne vedo, kako sploh lahko prosijo za sredstva iz eh, teh eh, instrumentov. Poleg tega so tudi postopki zelo zapleteni in upam, da se bo to spremenilo v prihodnosti. Strinjam se tudi s priporočili odbora regij ki gredo v tej smeri, da je treba vzpostaviti platformo med eh, komisijo, Evropsko investicijsko banko, poslovnimi uh, subjekti in pa regijami. To se mi zdi dobra ideja, kaj ti moramo uporabiti te finančne instrumente in jih tudi prilagoditi dejanskim potrebam v regijem. Na ta način se bomo izognili tratenju denarja za projekte, ki niso neposredno prizadeti. Prav tako mislim, da je treba tudi najti pravno, prav, pravo ravnoteže med zasebnim in eh, pa javnim financiranjem in v idealnih okoliščinah bi ti finančni instrumenti morali pritegniti tudi zasebno sredstva. To je bilo najpomembnejše, kar sem želel povedati. Hvala lepa. Sedaj pa dajmo besedo gospodu Pirinskemu, ki je pročevalec. Hvala lepa, predsedujoči. Rad bi se navezal na ti dve izjavi, ki sta bili zelo zanimivi in sta veliko povedali o sedanjem stanju. Vrnil bi se tudi k nekaterim vprašanjem, ki sem jih poskušal formulirati v moji predstavitvi. Prvo vprašanje. Kakšna je Dejansko situacija dve leti po začetku sedanjega programskega obdobja glede eh, sporazumov eh, za financiranje, torej med upravitelji finančnih instrumentov in pa pristojnimi organi. Torej, v kolikšni meri je dejansko prišlo do uresničevanja teh finančnih instrumentov. In na to v odgovor gospodu Tangiju iz računskega sodišča, ali imate kakršne koli izkušnje pri reviziji Evropske investicijske banke in investicijskih eh, skladov? In prav tako, predsedujoči, obstaja tudi skrb, da prihaja do razlik med podatki, ki jih eh, ponujajo države članice in pa tistimi, ki jih najdemo v, od, v dokumentih eh, komisije glede finančnih instrumentov. Tudi to se mi zdi pomembno in tudi tu se srečujemo s težavami. Torej, vprašanje je dejansko to, ali je to razhajanje bilo zabeleženo in v kolikšni meri smo se na njo odzvali. In nasplošno bi se odzval tudi na to, kar je povedala komisija, kar je povedal gospod Nisler, glede naslednjega torej da potrebujemo neko ustrezno ravnotežje med eh, javnimi cilji, eh, merili trga. Tu eh, obstaja ta izziv in izziv, ki ga predstavlja to ravnotežje. In nisem prepričan, da je dejansko ta ukrep, se pravi eh, izgradne eh, upravne zmogljivosti, smernice in tako dalje, resnično dovolj za doseganje eh, tega cilja ravnotežja. To je izziv, ki je prav tako velik za države kot za komisijo. Zanima me, če gospod Nilsen lahko to pojasni. Dobro, bomo počakali do konca prispevkov, preden bomo dali besedo govorcem za odgovore. Gospod Etridge. Hvala lepa. Zelo pozorno sem eh, prisluhnil eh, prispevkom v zvezi s finančnimi instrumenti in imam nekaj vprašanj. Govorite o 421 milijonih evrov med 2007 in 2013 in samo 50 milijonov je bilo uporabljenih, ostala pa so bili, ostala sredstva pa so bila zamrznjena. Kaj to pomeni? Ali to sploh ni bilo nikamor naloženo? Zakaj gre? Mi lahko pojasnite, zakaj gre? Kaj kajti gre tu za obdobje, kjer um, ni bilo na voljo veliko finančnih sredstev. Torej, kaj to pomeni? In eh, na to pravite, da je prišlo do, do tega vzvoda nič cela 53 eh, in tudi tu so bile predvidene številke više. Torej, eh, zanima me, kako je do tega prišlo in ali ste ta problem tudi ustrezno spremljali na to, um, kar se tiče izboljšav, uh, se sprašujem, kaj je glede tega naredila komisija in na to imamo še odprto vprašanje kapitalizacije. Ne vem, občutek imam, da uh, tu obstajajo neke obljube, nekih spodbudnih okrepov, uh, ampak nič pa ni konkretnega. Torej, um, vi dajete občutek, da um, ste prepričani, da se bo situacija izboljšala, ampak eh, prosim, če lahko tudi meni ulijete to zaupanje, da bodo ta sredstva ustrezno porabljena. Hvala lepa. Tudi gospa Gresler je imela vprašanje, ampak eh, je morala zapustiti dvorano zaradi telefonskega klica in zato bi sedaj eh, prosil kolege iz računskega sodišča in pa generalnega direktorata regijo, da odgovori jo na vprašanja. Gospod Nisler? Ja, hvala lepa. Torej, najprej bi se eh, odval na vprašanje podatkov. To je nekaj, kar je eh, povezano z eh, različnimi vprašanji, torej to najdemo v več vprašanjih. Torej, eh, mi dobimo zadnje poročilo eh, v zvezi z uresničevanjem in to so podatki, ki smo vam jih eh, posredovali. To je situacija 31. decembra 2014. In to so podatki držav članic in veste, da je prišlo do teh eh, sprememb kasneje veste, da ne dobimo podatkov, eh, vseh podatkov, s katerimi razpolagajo morda države. Torej, to so najboljši podatki, s katerimi mi razpolagamo, to so podatki, ki jih preverimo in mislim, da bi morali biti eh, zanesljiva podoba v določenem trenutku. Kar se tiče vprašanj gospoda Pirinskega, rekli ste, da imamo tu še kar eh, precej eh, zaostankov pri eh, izplačevanju končnim koristnikom. To je res, ampak tu v dokumentu imamo 61 odstotkov za MSP, 33 pri mestnih ukrepih in 37 pri energetski učinkovitosti. In če to primerjate s prejšnjimi poročili, potem boste videli, da je tendenca tukaj ne linearna, temveč eksponencialna. To pomeni, da v končni fazi uresničevanja lahko pričakujemo dejansko velike povečave iz enega leta v drugega in da bo prišlo do um, visokega črpanja teh skladov. Torej, res pa je tudi to, da s, smo še v fazi, ko se poskušamo pomoči od uh, krize in zlasti je uh, to prizadelo uh, MSP-je, manj na drugih področjih. Prav tako, ko govorimo o tem, kaj imamo na mizi, moramo vedeti to, da je veliko sredstev bilo um, izplačanih pravočasno in tudi za 2013-2014 je prišlo do dodatnih eh, izplačil. Torej, to merimo in če to s tem primerjamo in če to primerjamo z izhodiščnimi cilji, potem boste videli, da uh, smo dosegli že več, kot je bilo uh, predvideno. Države članice so za določene instrumente tu že presegle prvotna pričakovanja. Torej, eh, eh, pri naslednjem vprašanju bi se zravtočil na mm, razvoj mest. Tu to je najšipkejša točka in eh, glede na informacije, s katerimi razpolagamo in kolegi Evropske investicijske banke, ki so danes tu, lahko o tem povedo več, ampak mi smo prepričani, da največji del teh sredstev. ki jih Evropska investicijska banka tudi v veliki meri upravlja, da bodo ta sredstva tudi dejansko uresničena. Torej, situacija ni tako zelo črna, kot eh, nekatere številke v tem poročilu morda na prvi pogled kažejo. Ampak, če vas to zanima, kolegi vam lahko podajo več podatkov o tem. In na to še nekaj, kar gre v to smer. Če si pogledamo te podatke za 31. december 2014, in to gre za projekte, ki še trajajo in to bomo tudi pojasnili v uh, sedanjih nedavnih uh, tolmačenjih in uh, pri naknadnih ocenah bo upoštevano tudi to, kar je bilo narejeno od tega datuma. Prav tako ste opozorili tudi na vprašanje, kaj se dogaja v novem obdobju. Veste, da je načrtovanje za novo obdobje, torej postopek, kjer se strinjamo glede operativnih programov, na to si pogledamo možnosti, kako se lahko določene ukrepe izvrši s pomočjo finančnih instrumentov in dejansko smo predvsej. Poudarili tudi to, da države članice uh, vedo, za kakšne opcije gre in v prihodnem poročilu bomo o členu 16 bomo tudi vse to predstavili. To je tudi obveznost eh, za komisijo, torej, ki mora predstaviti ta postopek eh, načrtovanja in s tem vam bomo podali tudi nek prvi pregled situacije veste, da eh, potem, ko je ta ocena narejena, vam eh, ta ocena tudi služi kot osnovo za prihodne ukrepe, torej kar se tiče obsega, kar se tiče potreb in pa kar se tiče potencialnega uresničevanja in črpanja teh eh, sredstev, pa tudi neka časovnica. Na to ste omenili tudi vprašanje ravnotežja, torej med eh, potrebami različnih partnerjev. Torej vesel sem, da ste to omenili, kajti tu eh, se moramo resnično učiti v tem postopku, kajti vsak eh, udeleženec ima legitimna pričakovanja. Torej, če, naprimer, zahtevate preveč, naprimer, če zahtevate poročanje, potem boste gotovo eh, privedli eh, zadeve do tega, da bodo zasebni partnerji eh, pač odšli od pogajanske mize, da ne bodo želeli sodelovati pod temi pogoji. Torej, to je prav gotovo vprašanje, glede katerega moramo biti jasni. Moramo uh, tudi sodelovati z našim, našo službo, posvetovalno službo, tudi v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko. Torej, treba je pojasniti, kakšne so potrebe, tudi kakšne so potrebe različnih akterjev, tudi javnosti in tem tudi prisluhniti. Gospod Drekovski, omenili ste vprašanje ozaveščanja. poskušamo tudi tu eh, čim več prispevati s tem, da od samega začetka nudimo svoja strokovna znanja, eh, svoje usmeritve in to v državah članicah. Veliko smo v to tudi naložili, tudi zato, da se nudi svetovanje in da se ustrezno odzove na uh, potrebe v državah. Seminari, naprimer, so organizirani v državah, prav tako so podatki razpoložljivi na spletni strani. In če si pogledate spletno stran, potem boste videli tudi, kakšne so vse naše dejavnosti po posameznih državah. Ja, hecno na ključje, danes smo v Pragi. Gospod Eterič, torej vaše vprašanje je zelo povezano s podatki to sem že poskušal pojasniti, torej nasplošno glede situacije na področju podatkov. Kar pa se tiče vzvodov, torej to je nekaj, to je razprava, ki jo imamo že nekaj časa z sodiščem. Torej, nimamo možnosti, da lahko minimalne vzvodne faktorje ali zahteve upišemo v zakonodajne akte. To tudi ne bi bil pravi način, kajti razmere v posameznih državah, pa tudi znotraj posameznih držav, so povsem drugačne. In eh, tudi tu je treba ustrezno upoštevati tako razmere kot tudi investicijske strategije. Lahko imate strategije, ki so bolj tvegane, medtem ko v drugih situacijah eh, boste morda želeli mm, zagotoviti eh, dohodke, ki bodo omogočili ponovno investicijo. Torej, eh, žal države članice niso dolžne poročati o teh vzvodih v um, tekočem obdobju, zato imamo malo informacij o tem, ampak eh, prav gotovo pa to tudi odraža situacijo med državami in določa, kaj je mogoče. Hvala lepa. To so bili zelo izčrpni odgovori. Ne vem, če sodišče želi še kaj dodati. Hvala lepa. Bom odgovoril po vrstnem redu vprašanj. Kar se tiče prvega vprašanja glede načrtovanja 2014-2020, torej podatki komisije kažejo na to, da je eh, zelo malo teh instrumentov uporabljenih v okviru eh, programa razvoja podeželja. Zaenkrat imamo samo sedem takšnih programov v petih državah članicah eh, in sicer v obsegu 429 milijonov evrov, torej kar je zelo podobno znesku za 2007-2013. Torej, to pomeni, da ni prišlo do povišanja obsega teh sredstev in pa koriščenja eh, teh eh, instrumentov na to, kar se tiče eh, revizije Evropske investicijske banke? Ne, torej nismo izvedli eh, takšne eh, revizije kajti ta se osredotoča na obdobje 2007-2013 in takrat Evropska investicijska banka ni upravljala z milijonov. Pa sem želel povedati naslednje. 50 milijonov bi bilo dovolj, da bi pokrili potrebe do konca leta 2013 glede na ta uh, multiplikacijski učinek finančnih instrumentov. Torej, um, tarče tega učinka so šle od 2 do 12 eh, in uh, ta uh, učinek, ta faktor je manj kot ena, se pravi nič eh, cela 53, torej manj kot uh, denar, ki je bil um, investiran v finančne instrumente. Torej, toliko o tem. Zakaj? Zato, ker je bil investiran kapital zelo precenjen prvotno. In to izhaja iz dejstva, da torej vsaj na področju razvoja podeželja uh, so bile uvodne eh, študije trga, študije potreb, malo prisotne v državah članicah, kar pomeni, da eh, pristojni organi niso bili dovolj dobro seznanjeni s potrebami. To pomeni, da je bil kapital precenjen, to je vodilo v to, da uh, finančni instrumenti niso odigrali svoje vloge pri tem eh, multiplikativnem učinku. Torej toliko o tem. Na to glede eh, postopnega financiranja. Torej, kar poročilo pravi, ni to, da bo ta določba rešila problem eh, kapitalizacije, temveč ta omejitev na 25 odstotkov prve etape financiranja. Torej, namen tega je, da se izogne učinku prevelike kapitalizacije. To pa ne odpravlja problema. Torej, razpolagamo s številkami za Bolgarijo, Italijo, za Poljsko regijo in za Sicilijo. In če uporabimo to novo določbo 25 odstotkov kapitalov, vedno, še vedno pride do prevelike kapitalizacije, torej v manjšem obsegu, ampak to še vedno obstaja. Yeah, okay. thank, uh... Hvala lepa, zahvaljujem se obema kolegoma za prispevke. Hvala tudi kolegom za vprašanja. Torej, s tem zaključujemo to točko in lahko nadaljujemo z naslednjo. Torej, in sicer. Um, From gap assessment to obligatory ex ante assessment in tako dalje. Morda lahko sedaj kolega oziroma kolegica svojo predstavitev, kar predstavi. Torej, hvala lepa. E, spregovorila bom o učinku oziroma o izkušnji Ruske investicijske banke glede ocene eksante. Torej, um, Evropska investicijska banka je eh, bila odgovorna za eh, finančne instrumente na podlagi prejšnjega eh, programskega obdobja in sicer smo naredili 80 študij v 23 državah in regijah in to je plačala komisija in tako DG regijo kot tudi EIB e so to uporabljale. In sicer eh, šlo je za identifikacijo vrzeli pri uporabi finančnih instrumentov. Pogledali eh, smo si eh, regulativni okvir pri uresničevanju finančnih instrumentov in pogledali smo si tudi relevantne nacionalne in regionalne um, zakonodajne okvire. Torej, s temi študijami smo preučili eh, zlasti področja energetske učinkovitosti in pa razvoja in prav tako smo si pogledali tudi eh, tiste projekte, eh, ki ehm, se lahko financirajo iz teh sredstev. Torej, tu smo predlagali določene rešitve in sicer glede na finančne proizvode in glede na panoge in na ta način bi se lahko ustrezno odzvali na te trge. Kot rečeno, torej, eh, takšne študije izvedljivosti smo v prejšnjih programskih obdobjih izvedli na prostovoljni osnovi, eh, ampak eh, pristojni organi. so to uh, storili, torej um, skladno s to metodo torej eh, ti um, pristojni organi eh, sedaj izvajajo te eksante študije in uh, pristojni členi jasno določajo, kaj naj pokriva ta ocena eksante. In um, tega v prejšnjem programskem obdobju nismo imeli in zato je to tokrat. Uh, še toliko bolj dobrodošlo. Torej, pri tej oceni ex ante gre da, za to, da se oceni izvedljivost instrumentov, da se zagotovi, da finančni instrumenti dejansko prispevajo k izvajanju EFSI in drugih ciljev. Uh, Prav tako eh, gre za to, da se zagotovi ustrezno uresničevanje različnih finančnih instrumentov na različnih eh, ravneh in da se tudi eh, prile, ustrezno prilagodi finančne instrumente finančnim trgom. Takšna ocena ex ante vključuje tudi dejansko oceno med popraševanjem in pa um, ponudbo ustrezno se oceni tudi eh, finančno strategijo, eh, oceni se tudi dodatna sredstva, ki jih lahko te finančni instrumenti pritegnajo in oceni se tudi dodano vrednost. Poleg te analize pa ocena ex ante eh, prouči tudi vse nauke, ki jih lahko izlečemo iz prejšnjega programa in na ta način se lahko učimo na napakah. Torej, eh, ta eksante ocena eh, se na to programskemu odboru tudi predloži v vednost in eh, v treh mesecih je treba te sklepe tudi objaviti, torej tri mesece po datumu zaključka teh Glede na izkušnje EIB-ja pri uresničevanju teh finančnih instrumentov smo prejeli veliko zahtev in prošen strani javnih organov, da jim pomagamo pri pripravi te ocene eksante. Torej prejeli smo te. Um, prošnje za pomoč tako na lokalni, regionalni in nacionalni ravni in to ne samo uh, strani 28 držav članic, temveč tudi strani držav kandidat, ki se že želijo prilagoditi evropski zakonodaji. In, uh, to je tudi eh, predmet eh, dvostranskih sporazumov med Evropsko investicijsko banko in pa pristojnimi organi. Torej, kakšni so nauki, ki jih lahko potegnemo iz te izkušnje? Torej, prejšnje programsko obdobje se je osredotočalo na um, energetsko učinkovitost eh, in pa mm, urban razvoj, pa tudi na druga področja, sedanje programsko obdobje se osrotoča na 11 različnih ciljev, zlasti veliko interesa pa je na področju, naprimer, kmetijstva. Mm, deležniki morajo biti ustrezno udeleženi in to ne samo javni, temveč tudi zasebni. Potrebujemo tudi realistično časovnico. Gospod Nislar je že omenil kako pomembna je ta ocena ex ante tudi pri pripravi investicijske strategije in pa mm, načrtovanja. Eh, ukrepov kasneje in zato morajo eh, organi upravljanja resnično narediti, kar je potrebno, da se te eh, ocene eksante ustrezno izvede. Prav tako je treba ustrezno upravljati tudi s pričakovanji. Imamo situacije, kjer naprimer različni organi upravljajo, želijo dostop do istih finančnih instrumentov. Tudi to je treba upoštevati. Prav tako moramo upoštevati tudi razmerje med eh, sredstvi in potrebami. Eksante eh, ocena ni odgovor na vse. To je um, prvi korak pri oceni potrebnega obsega sredstev. In uh, včasih ni uh, lahko uh, identificirati ustreznih projektov v začetnih fazah, ampak pomembno je, da se hitro odloči o najustreznejšem načinu financiranja. Potrebno je tudi, da se čim prej eh, ugotovi, kateri od teh projektov bodo lahko ustvarjali prihodke. Torej, kakšna je dodana vrednost eh, teh eh, ocen ekstante? Menimo, da na ta način organi upravljanja lahko um, razumejo uh, vrednost uh, teh uh, korakov pri uresničevanju in uh, bolj dobro se vnaprej zavedajo, kakšno vprašanje se lahko postavljajo pri uresničevanju in na ta način sprejmejo ustrezne ukrepe. In iz, v tem smislu eksante ocena omogoča tudi organom upravljanja, da sprejmejo uh, ustrezne odločitve in da se uh, izbere tudi osredna sredstva, osredne instrumente. To, da eh, organom upravljanja tudi ustrezen pogled eh, v stanje na trgu in jim omogoči tudi eh, pripravo investicijske strategije z jasnimi cilji in viri. Torej, ta ocena ex ante omogoči tudi mm, ustrezen vzvod med eh, zasebnimi in javnimi sredstvi. To kaže tudi na to, da bolj učinkovita uporaba eh, finančne pomoči je potrebna za to, da se zagotovi tako kakovost kot eh, število ustreznih finančnih instrumentov. Na ta način lahko zagotovimo tudi usklajenost z Eh, drugimi programi in pa tudi strukturo upravljanja. Exante ocena omogoči tudi boljšo revizijo pri pregledu uporabe teh finančnih instrumentov. You, Lopez, uh, Najlepša hvala. Čaka nas še naslednja predstavitev in uh, to je uspešnost in očinkovitost rabe finančnih instrumentov v Združenem kraljestvu. S nami je gospod Rit iz oddelka za skupnost in lokalno upravo. Nakratko sem prebral vašo predstavitev in veseli me, da večkrat omenite tudi Wales, ki je pogosto vir dobre prakse. Najlepša hvala. Finančni instrumenti igrajo pomembno vlogo v eh, programih eh, sklada za regionalni razvoj v obdobju 2007 do 2013. Imeli smo eh, nacionalne vire in tudi evropske vire, naše izkušnje segajo v 90. leta prejšnjega stoletja. S tem omogočamo ključnim deležnikom, da ocenjujejo trg in vrzeli. Glavni nauki iz obdobja 2007-2013 so ti, da potrebujemo dovolj sredstev, da zagotovimo uh, follow-up financiranje. Finančni in ekonomski cili morajo biti dovolj uh, jasni, da zagotovimo regionalne prednosti. Potrebujemo tudi uh, različne inovativne proizvode, naprimer sofinanciranje. To je treba že ugraditi v sam model, tako da se prilagodimo spremenjajočim se okoliščinam spremljati moramo razvoj dogodkov, tako da ocenimo tudi, kakšno, eh, kakšna je uspešnost projektov. Na ta način smo oblikovali programe v tem obdobju. Vzpostavili smo eh, holdinge, zato da bi zagotovili večjo integracijo, integracijo bolj strateški pristop in eh, vključevanje finančnih prispevkov iz različnih virov ti portfeli so pogosto eh, precej tvegani, gre tudi za MSP-je. Dosegli smo dobre rezultate. Eh, zagotovili smo dobro mero sofinanciranja v skladu za regionalni razvoj. Dobri so tudi, eh, dobre so tudi izkušnje iz tega obdobja. Imamo večje sposobnosti za hitrejše izvajanje sredstev in skladov. Ocene so pokazale uh, uporabo skladov Jeremy v določenih regijah. Zagotovili smo dobro mero ozaveščanja uh, in spoštovanja obstoječe infrastrukture. Na tej podlagi bomo razvijali tudi uh, naslednje prihodnje sklade. Osredotočili smo se na kakovost in na okvire, ki eh, že obstajajo, da bi zagotovili nadzor nad izvajanjem eh, skladov. Pri tem smo upoštevali model eh, več deležnikov. Gre za holding sklad, ki nadzoruje naložbeno strategijo. Imamo podsklade in na ta način nadziramo celotni sklad ter odnose s ključnimi deležniki. Upravna struktura je sestavljena iz odbora, ki določa cilje finančnega instrumenta in svetovalni odbor, eh, kjer imamo tiste strokovnjake za tveganji kapital eh, in druge, naprimer Britansko poslovno banko in EIB. Vsi skupaj nudijo smernice za vsak podsklad, imamo tudi natančne naložbene strategije. Te najdemo v omejenih partnerskih dogovorih, med različnimi deležniki. Poslovne modele je treba prilagajati letno. Imamo eh, posredni nadzor eh, nad skladi in nad izvajanjem eh, sklada za regionalni razvoj. Tekom programskega eh, obdobja so eksterni dogodki spremenili kontekst izvajanja skladov. Finančna kriza in ekonomska recesija je vplivala na dostop do finančnih sredstev. Teže je bilo dostopla, dostopati do uh, posojil in do drugih sredstev. Osredotočali smo se bolj na preživetje, ne pa na rast. Ocena sklada Jeremy je pokazala, da smo bili dovolj prožni in izkušeni, da smo se odzvali na uh, te izzive. Osredotočili smo se na uspešnost, na pogoje na uh, trgu in na cilje, ki smo jih dorekli skupaj z zasebnimi ulagatelji. Zagotoviti je bilo treba, da so uh, upravljavci dovolj izkušeni, to je namreč bistveno za uh, uspešnost finančnih instrumentov določiti moramo vse cilje, tako da zagotovimo ustrezno raven usposobljenosti tistih, eh, ki se ukvarjajo eh, s temi skladi. Imamo natančen seznam eh, kazalnikov uspešnosti. Tam upravljamo output, količino investicij, pomoč, poprečne investicije eh, in učinek vzvoda. Imamo natančne eh, določbe, ocene, eh, stopnje bankrotov in tako naprej. Analiziramo tudi denarni tok, dobičkonosnost projektov, obresti in tako naprej. Pa tudi ekonomske kazalnike, koliko delovnih mest je nastalo, koliko delovnih mest smo zavarovali, kaj se je izboljšalo. Ukrepi morajo biti prilagojeni na posebne uh, karakteristike posameznih eh, situacij. Ocena skladov Jeremy in Jessica je pokazala, da imamo jasno identiteto, kar se tega tiče, še posebej pri razvoju uh, skupnosti zasebnih vlagateljev v eh, zadevnih regijah. Kar se tiče skladov Jeremy in Jessica v Združenem kraljestvu, kažejo na izkušenost eh, rabe finančnih instrumentov. Vključili smo znanje iz prejšnjih skladov v upravne strukture, v eh, zasebne sklade in v holding sklade. MSP lahko tako dosegajo strateške cilje, višanja svojega eh, posla in eh, krepitve gospodarstva. To je bistvenega pomena za ta model in za sofinanciranje. Skladi so zagotovili sofinanciranje zasebnega sektorja iz dneva v dan in s tem zagotovili tudi eh, večji učinek vzvoda. Naučili smo se nekaj ključnih naukov, ki smo jih sedaj vključili v programsko obdobje 2014-2020. Hvala. Uh, uh, uh, e najlepša hvala, gospod Lopez iz EIB, gospod Rid iz Združenega kraljestva. Najlepša hvala. Sedaj pa imajo poslanci in poslanke priložnost za vprašanja. Gospa Gresle, zamudili ste zadnjo rundo, tako da imate sedaj prvi besedo. Äh, Se upravičujem, da sem zamudila del predstavitev, ampak včasih imam tudi drugo delo. Želim uh, vključiti odbor za proračunski nadzor v to. Gospod Reid, govorili ste o učinkih vzvoda. Zanima me, kaj menite o teh pristojbinah za upravljanje? Čisto konkretno, komisija nam danes ni povedala, kako pogosto se dopolnjujejo hm, ti skladi, strukturni skladi, kmetijski skladi in tako naprej. To nas eh, navdaja strahom, kaj ti želimo si vedeti, kaj so ti skladi dosegli, koliko zasebnega kapitala so pritegnili, katere projekte so financirali s tem. Konkretno nas torej zanima. Povejte kaj o tem. EIB, tudi vi niste bili posebej radodarni z informacijami. Mislim, da bi lažje torto pribili na zid, kot pa od EIB dobili kakšne konkretne podatke. Pri pravilih preprosto ne vemo, kaj se v teh skladih dogaja. Dobro, karkoli boste lahko povedali, bo dobrodošlo. Hvala. Najlepša. Hvala, gospa Gresle. Gospod Terinski, na to pa gospod Etheridge. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Kratko vprašanje imam za gospo Lopis v zvezi z njeno izjavo, da se je kmetijstvo zelo zanimalo za to in tudi RDI zanima me, če je to povezano z informacijami, ki smo jih dobili iz računskega sodišča glede interesa za finančne eh, instrumente. Kakšna je situacija ali obstaja razlika med interesi in dejanskim izvajanjem? Zanima me, če lahko kaj več poveste o tem. Um, Mr. Reid, thank you. Gospe, gospod Etheridge, najlepša hvala za predstavitev, gospod Reid. Zelo zanimiva je bila. Govorili ste o finančnih instrumentih EU in o absorpciji teh instrumentov v Združenem kraljestvu v preteklosti, kar se je dogajalo na tem področju. Pravite, da vedno potrebujemo kohezijo in ustrezne strukture, če želimo absorbirati ta sredstva. sam eh, se zanimam za tako imenovane eh, skupne oblasti, naprimer eh, v regiji West Midlands ali pa na severu. Zanima me, če so ti organi, ti skupni organi idealni, če so primerni za nalogo, ki jo imamo, zagotoviti več absorpcije, če lahko uporabljajo to vrstne finančne instrumente. Zanima me, v kakšni meri ti projekti izpolnjujejo cilje za katere eh, se borimo v tem odboru. Hvala. Morda lahko sedaj predamo besedo gospe Lopis in gospodu Ridu, da odgovorite na nekatera izmed teh vprašanj. Gospa Lopis, izvolite. Hvala. Najprej vprašanje v zvezi z razliko med eh, ugotovitvami računskega sodišča in eh, interesom, ki se poraja. Te prošnje, ki smo jih dobili, se nanašajo na novo programsko obdobje. Gre za eksante ocene, ki bodo na to eh, ugotovile, s katerimi bomo ugotovili, če popraševanje dejansko obstaja. Interesa je po mojem mnenju več, to je tudi odraz dela komisije. Gre za krepitev eh, vidnosti finančnih instrumentov in tudi novih sektorjev samo še dopolnilno vprašanje. A to pomeni, da potem, ko so ugotovili, zakaj gre, da so izgubili interes? Glede na to, da so želeli ugotoviti, kako ti finančni instrumenti delujejo, dali ste jim informacije in na to so interes izgubili. No, ne ravno. Eh, ta postopek še ni končan, ampak je še vedno v teku. še vedno smo v fazi ex ante ocenjevanja in eh, ne vemo, če bodo dejansko izvajali instrument ali ne. Hvala, gospod Reid. Um, to... Prvič, vprašanje vzvoda. Sklad Jeremy, ki smo ga imeli v Združenem kraljestvu, je bil sestavljen iz štirih eh, skladov, štirih holding skladov in na to imamo v teh skladih podstrukture, ki pokrivajo več različnih finančnih sredstev, naprimer tista v zgodni fazi, eh, tvegani kapital in na to posojilno financiranje. Dosegli smo vsaj enkratni vzvod glede na eh, stopnjo sofinanciranja iz EIB. Včasih eh, so bili ti deleži precej višji v zgodnjih fazah je bilo zelo težko zbirati eh, finančna sredstva, na to pa smo v naslednjih krogih eh, financiranja dobili več sredstev. Možno je bilo, naprimer, da smo obrobili eh, model sofinanciranja v prvi fazi, na to pa druge modele zasebnega financiranja v naslednjih fazah. Kot sem dejal, smo zagotovili enkratni vzvod, Eh, v poprečju so pa podatki za posamezne projekte različni. Z vidika eh, organa upravljanja seveda spremljamo te sklade. Obenem pa smo tudi del njihovega svetovalnega odbora. Tam lahko iz prve roke vidimo, kaj se dogaja. Naloga svetovalnega odbora je tudi, da posamezni eh, upravljavci predstavijo napredek in projekte sedaj, ko smo proti eh, koncu tega programa, lahko vidimo, kakšni uspehi so, so bili doseženi in v kakšnih okoliščinah, naprimer eh, v kontekstu finančne krize. Sedaj vidimo, kakšen je bil učinek in ti skladi eh, so sedaj v drugi ali pa tretji fazi zasebnega financiranja in tudi pogoji na trgu so izboljšani. Opazili smo razlike med različnimi tipi skladov. Naprimer, imeli smo tradicionalna posojila, eh, financiranje s pomočjo eh, dolgov. Veliko je bilo takšnega načina financiranja. Donos z eh, tega vidika ni bil primerljiv z zasebnim sektorjem. Podjetja drugače niso mogla dostopati do sredstev in mi smo posojilodajalec v zadnji fazi, zadnja možnost. Veliko je odvisno tudi od razmeri med vrednostjo in posojilom. Pomembno je, da ta podjetja dostopajo do kapitala za rast, ki ga potrebujejo. Obene pa seveda sodelujemo tudi z zasebnim sektorjem, kar se tega tiče. Zagotovimo lahko različne statistične podatke, te podaj, predajamo tudi komisiji, Eh, v zvezi z vsemi zadevnimi skladi. Težava je ta, da so eh, strukture različne. Mislim, da smo dosegli veliko eh, uspeha, kar se tiče izvajanja skladov v Združenem kraljestvu in sedaj smo v fazi priprave naslednjega dela obdobja 2014-2020 zagotoviti moramo nadaljevanje eh, obstoječih projektov in programov in eh, dostop do sredstev za novo podjetje. Na to kohezija in eh, strukture sam delam na severu zahodu v bližini Manchestra. Tam so uporabili sklad Jessica in to na zelo uspešen način. Trg to potrebuje. Veliko časa smo potrebovali za spremembo kulture, za spremembo paradigme dela. Sedaj manj uporabljamo nepovratna sredstva in več eh, financiranje eh, s poplačili in veliko dela nas še vedno čaka. V velikih mestih obstaja trend eh, spremembe finančnih modelov, Eh, imamo veliko težav z dostopanjem do javnih eh, sredstev in imamo nekatere instrumente, s katerimi lahko zapolnimo to vrzel. Eh, v širšem Manchesteru imamo nekatere dobre izkušnje, pokrivam tudi Liverpool, kjer so uporabljali prav tako sklad Jessica. Glede skupnih organov imate prav, včasih je težko zagotoviti ustrezna sredstva, dovolj visoka sredstva, Včasih smo imeli tukaj težave, ampak zbrali smo naprimer več regij skupaj. Eh, podobno bomo naredili v prihodnosti. Zagotovili bomo lokalna partnerstva, tako da bomo zbrali dovolj sredstev, dovolj visoka sredstva. Tega smo se naučili v obdobju 2007-2013. S holding eh, strukturo zagotovimo eh, dovolj širok obseg sredstev. Posamezni sklad mora imeti približno 25 do 30 milijonov funtov, tako imamo dovolj manevrskega prostora za naložbe in tako lahko zagotovimo naložbe v tista podjetja, ki jih moramo podpreti, ki so uh, ključno, ključnega pomena. Na to uh, eh, ta severna regija, imamo tri severne regije, uh, ki so zelo pomembne, na te smo se osredotočali. Uh, imamo še vedno veliko potreb, kar se tega tiče, tudi uh, trg izraza, izraža popraševanje. Jasno je, da na trgu obstaja vrzel, še posebej, kar se tiče uh, zgodnjega financiranja in uh, tveganega kapitala za uh, nekatere podjetja. Trg uh, preprosto ne more zagotoviti kapitala za ta podjetja in zato jim moramo pomagati. Doseganje ciljev, no, lahko vam dam več primerov, uh, ki kažejo, kako uspešni smo bili pri našem delu. Eksante ocene, ki smo jih eh, izdelali, potrjujejo ta dejstva, ko smo oblikovali eh, te sklade leta 2007 in 2008. Zdi se mi zanimivo, da je model holding skladov Eh, omogočil veliko mero prožnosti. Sedaj lahko kombiniramo sredstva iz različnih skladov, tega prej nismo mogli eh, početi. In na ta način smo uspešnejši, bolje se prilagajamo na eh, spremembe na trgu, hitrejši smo pri zagotavljanju finančnih sredstev. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod Reid. Še sam bi nekaj dodal, če dovolite. Primer Walesa. V Walesu imamo Finance Wales, to je valižanski sklad, ki je bil zelo eh, uporaben v zadnjih letih, ko so MSP-ji težko dostopali do finančnih sredstev. Na ta način smo zagotovili vzpostavitev novih podjetij, pa tudi razširitev obstoječih podjetij. Finance Wales se bo nadaljeval tudi v prihodnosti, morda se bo uh, razvil nekaj drugega, drugačno obliko, ampak v zadnjih letih je bil zelo uh, uporaben. Hvala gospodu Ridu, hvala gospodu uh, gospe eh, Lopis uh, za predstavitvi in za odgovore. Vam je kdo zastavil vprašanje? No, šalim se, izvolite. Me, to... Se upravičujem. Želel sem odgovoriti na vprašanje uh, gospe Gresle. Uh, prej, ko vas ni bilo v dvorani, sem govoril o vprašanju eh, podatkov, ki jih eh, imamo na voljo. In zato se vračam k temu. To imamo, eh, to je to poročilo, sintetično poročilo o izvajanju. In to je naš dosežek za obdobje 2007 do 2013, kar se tiče kakovosti poročanja. Veste, da smo zahtevali uh, te zahteve leta 2011, ko smo spremenili uredbo, gre za zahteve za države članice, smo pa dosegli eh, dogovor o minimalnem naboru podatkov, o katerih je treba poročati. Gre še posebej za informacije, eh, ki zadevajo uspešnost. Morda lahko dosežemo učinek vzvoda pri jasnih instrumentih ali pa uh, analiziramo vprašanje ponovnega uh, investiranja sredstev. Države članice lahko o tem poročajo prostovoljno in moram reči, da se tega ne uh, lotujejo tako pogosto. Smo pa v novem obdobju marsikaj izboljšali. Ko govorimo o vzvodu, moramo izpostaviti dejstvo, da v uh, novi zakonodaji, ki velja za 2014 in za 2020, Eh, izpostavljamo tudi kontekst za eksante ocenjevanje. In tam pravimo, da je treba obravnavati tudi vprašanje pričakovanega vzvoda. Eh, vzvod je vedno odvisen od konteksta. Ne moremo vzvoda ali pa eh, učinka vračanja meriti kar tako horizontalno za vse enako. Veliko je odvisno od posameznih skladov, kje je. Eh, vlagajo in tako naprej. Vzvod morda ni edini relevantni cilj, ki ga moramo upoštevati. Racionalizirali smo celotni sistem na ta način, da imamo sedaj eh, uvid v celotno sliko, ko govorimo o vzvodu, o tem novem obdobju v kontekstu eksante ocenjevanja. Še dopolnjeno vprašanje? Sklepno poročilo je bilo na voljo 15. oktobra 2015, če se ne motim. Ja, ob 31. decembra 2014 povzema situacijo do tega datuma. Torej. In to so najnovejši podatki, novejši kot pa uh, tisti, ki so jih strokovnjaki uporabili za uh, poročilo, tisto širšo poročilo, ki so ga uporabili oziroma kjer so podatke uporabili iz leta 2014. Eh, no, me veseli, da je uh, Eh, gospa Gresle pravi, da jo veseli, da je dobila odgovor komisije na eno izmed vprašanj. Lahko sedaj predam besedo vam, sicer sem užival, ampak vseeno. Sorry, Mr. Lee? Gospod Lee? Najlepša hvala, gospod predsedujoči oziroma gospa predsednica. Ne vem, če ste želeli odgovor na vaše specifično vprašanje, ki je bilo zastavljeno EIB šlo je za uh, izvajanje uh, skladov Jessica. Slišali smo, da se je izvajanje teh skladov izboljšalo tekom uh, leta 2015 in zato je z nami kolega, ki je vodja oddelka. Uh, spoznate na te stvari in lahko vam poda nekaj številk uh, v zvezi s tem, kako so se skladi izvajali v letu 2015. think Mrs. Gressler is enjoying the break. So. Mislim, da gospa Gresle uživa v tem odmoru, tako eh, da bom kar nadaljeval. Prav najlepša hvala. Sedaj finančni instrumenti eh, z vidika upravljavcev skladu. Mislim, da gospa Gresle zato želi, da sam nadaljujem. Z nami je namreč gospod Nikolas Panajotu Polus. Hvala, gospod predsedujoči. V imenu Evropskega investicijskega sklada bom eh, predstavil to temo tudi v imenu kolega Piotra Stolovskega. Mislim, da je naša prisotnost tukaj eh, pokazatelj eh, dodane vrednosti tega sestanka skupaj z EIB smo igrali pomembno vlogo za uh, sklade od 2007 do 2013. Imamo dobre izkušnje pri uporabi finančnih instrumentov, še posebej tistih, ki so namenjeni MSP-jem. V preteklosti smo sodelovali z Evropsko unijo, z Evropsko komisijo pri centralnih uh, instrumentih. Od leta 2007 naprej pa smo se lotili tudi decentraliziranih skladov oziroma skladov uh, Eh, deljenega upravljanja, kot jim pravimo danes. Najprej bi rad eh, nekaj povedal o tem, kaj je Evropski investicijski sklad naredil v praksi. Nekaj številk v zvezi s tem. Pokazali bomo, kako je eh, regulatorni okvir vplival na naše delo, česa smo se naučili in kaj bomo počeli v prihodnosti. Poskušal bom odgovoriti tudi nekatera vprašanja v zvezi z revizijo sklada pa tudi, in to vprašanje smo prav tako dobili, kaj smo naredili v letu 2014. Lep pozdrav. Začeli bomo s temle zemljevidom, ki ga vidite na zaslonu. Tukaj vidite holding sklade, ki jih je Evropski investicijski sklad eh, upravljal v obdobju 2007-2013. Vidite lahko, da smo upravljali z več kot eno milijardo evrov eh, strukturnih sredstev v različnih holding skladih. Najprej nekaj v zvezi s tem, eh, kar smo že slišali v prejšnjem krogu, učinek vračanja finančnih eh, instrumentov. Ta element se nadaljuje onkraj programskega obdobja samega. Strukturni skladi se namreč vračajo, ponovno so plačani strani končnih prejemnikov oziroma posrednikov vedno jih potem znova uh, eh, ulagamo. Kot vidite, so številne države članice že podaljšale uh, upravne dogovore, ki so jih imele, tako da se bodo programi iz, leta, uh, iz obdobja 2007-2013 nadaljevali v prihodnosti. Poročilo, ki je bilo pripravljeno za komisijo, omenja dve zadevi, dve študiji. Eh, in sicer bolgarski in romunski holding eh, sklad. To so eh, pomembni skladi pod našim nadzorom in radi bi spregovorili o strukturi bolgarskega sklada, o različnih instrumentih, ki se v programu Jeremy uporabljajo znotraj te države. Kot vidite, smo uporabili več različnih eh, produktov, eh, lastniških eh, produktov, in dožniških instrumentov. Treba je izpostaviti učinek vzvoda in eh, kako se ta razlikuje glede na posamezne cilje, glede na eksante eh, ocene in glede na eh, naložbeno strategijo. Na levi strani vidite sivo obarvan krok. Na začetku smo imeli pospeševalni sklad, tako imenovani semenski sklad. In v tej fazi je težko privabiti zasebne investitorje. Zato večina sredstev prihaja iz javnih skladov, iz strukturnih skladov. To je pač potrebno in to v skladu s pravili, ki se nanašajo na državno pomoč in državne subvencije. In na to, ko se premikamo proti desni strani, ko MSP-ji rastejo in ko prehajajo v naslednje faze, je laže privabljati zasebna sredstva. Dober primer je naš eh, jamstveni produkt, ker imamo učinek z voda 5, glede na to, koliko je strukturnih skladov, eh, sredstev in koliko je zasebnih sredstev. To se navezuje tudi na uh, cilje instrumentov in na uh, zasebni kapital, ki je na voljo. Toliko o bolgarski situaciji. gospod Nisler je že omenil poročilo, vsega tega ne bo eh, tam. Dobili smo zadnje informacije strani posrednikov in eh, na koncu septembra 2015 je bilo izvedenih 92 odstotkov sredstev eh, iz tega holding sklada v Bolgariji. Številke so seveda različne glede na instrumente to je skupna številka, imamo več kot 8000 eh, podjetij, ki smo jih financirali s pomočjo teh sredstev. Veliko je tudi mikropodjetij v tej skupini. Glede učinka na trg, razen seveda števila podjetij, govorimo tudi o učinku na trg eh, z vidika posojil, ki so jih MSP-ji dobili. Imamo na primer Eh, kolateralo, ki je zahtevana za posojila. In tukaj imamo zelo eh, dobre rezultate. Ponavadi komercialne banke zahtevajo več kot 100 odstotkov takšnega eh, kapitala. V skladu Jeremy pa je ta zahteva pod 50 odstotki, tako da so ta sredstva lažje dostopna za MSP-je na to govorimo tudi o stroških financiranja. Eurostat eh, Bolgarija je upravil eh, raziskavo in pogosto MSP s težavo dostopajo do eh, financiranja v obliki eh, dolgov, mi pa zagotavljamo eh, finančna sredstva, ki so 50 odstotkov cenejša kot eh, tista standardna poskušali smo izboljšati tudi sam lastniški ekosistem eh, v novih državah, če sploh lahko še govorimo o, eh, o novih državah. Stopnja razvoja zasebnega lastniškega kapitala je zelo nizka, to velja, velja za Bolgarijo in druge države članice. Osredotočiti se je treba na zgodnje faze in to smo tudi poskušali storiti. Gre seveda za eh, proces, in eh, skladi tveganega kapitala potrebujejo čas, potrebujejo 12-15 let za en krok financiranja in s tem je treba nadaljevati tudi v naslednjem obdobju. V ex-ante študiji za eh, obdobje 2014-2020 smo upoštevali tudi uspešnost uporabe teh instrumentov v prejšnjem eh, obdobju in to je treba upoštevati tudi v prihodnosti. Učinek obstaja z tega vidika, to je dejstvo. Tudi tukaj smo izpostavili več delovnih mest, ki so nastala v tem procesu. Naslednja preglednica, naslednja eh, stran kaže zemljevid različnih posrednikov, ki smo jih privabili eh, k izvajanju strukturnih skladov. Nočem se spuščati v podrobnosti, ampak zdi se mi, da je to zanimiv element našega dela. Tudi gospod Nisler in komisija sta govorila o tem. Pri finančnih instrumentih je ključnega pomena, da k mizi privabimo zasebne akterje, eh, da tudi ti pripomorejo k izvajanju. In v Evropskem investicijskem skladu smo ponosni na naše dosežke. Več velikih imen smo eh, privabili, kar se tiče bančnega sektorja, sektorja eh, zasebnega lasniškega kapitala in tako naprej. To pomeni, da je dostopnost do finančnih sredstev za MSP lažja. In s tem uh, lahko vidite, česa vse smo se naučili. Plešna uredba se je osredotočala na nepovratna sredstva, to lahko potrdimo. GD regijo je večkrat zelo dobro posredoval. Dobra novica je ta, da imamo sedaj nov okvir ki je precej širši, bolj analitičen in jasnejši, kar se tiče finančnih instrumentov. Nadaljevati moramo s tem razvojem, s to evolucijo, še naprej moramo biti prožni. V prihodnosti bo namreč bistvenega pomena, da na naša pravila, eh, uredbe, okvire, eh, pričakovanja z vidika spremljanja eh, gledamo ravno na ta način, da je naš cilj, da privabimo različne akterje na trgu veliko smo uh, dosegli ravno z tega vidika. Imamo nekatere ukrepe, ki zagotavljajo lažje uh, eh, lasniške investicije v primerjavi s preteklostjo. Pomembno je zagotoviti tudi, da je takšna kapitalska injekcija mogoča uh, znotraj uh, instrumentov, ki jih imamo na voljo. Prožnost je bistvenega pomena. Na to vprašanje revizije, tudi revizijo smo poenostavili, imamo eh, enotno revizijsko načelo za holding sklade, eh, ki jih upravljata eh, AB ali pa AIF. E Naša izkušnja je ta, da izvajanje strukturnih skladov, holding skladov, pomeni, da mora biti tudi tudi tukaj zagotovljena revizija, revizija strani več akterjev, katerih eh, naloge se prekrivajo. Ti organi imajo namreč eh, podobne kompetence. Sodelovali smo z več institucijami v celotnem obdobju od leta 2011 do 2015 in to je polovica obdobja, nismo nam razbirali podatkov oziroma nismo tega dobili v, začetju, v začetku tega obdobja. Eh, skupaj smo imeli 53 eh, revizijskih postopkov in večjih težav ni bilo. Še nekaj besed v zvezi z letom 2014. Nekdo je zastavil vprašanje v zvezi s tem. No, sodelujemo z več državami članicami. Tukaj vidite dva zemljevida, na levi strani vidite nove pobude, na katerih delamo v okviru strukturnih skladov. Gre za decentralizirano upravljanje, kot temu pravimo. Eh, modro obarvane, eh, svetlo modro obarvane so tiste države, kjer se še pogajamo o eh, dogovorih o financiranju na desni pa imamo eh, nov, novi instrument, pobuda za MSP-je, to je nova pobuda, ki smo jo razvili v tem obdobju. Gre za uh, združevanje finančnih sredstev iz različnih instrumentov, naprimer centralnih programov, bodi si obzorje ali pa kozme in pa drugih sredstev, naprimer z naslova AIB in AIF. Tako da uh, Eh, lahko zagotovimo dodatne zmožnosti za finančne posrednike za dostop do sredstev za MSP-je. V Španiji in eh, na Malti se je delo že začelo in sedaj poskušamo eh, sprejeti dogovore tudi za druge države. Tudi tukaj beležimo napredek. Hvala. Okay, Najlepša hvala obema kolegoma iz AB in AIF. E Naslednji gost je gospod Selber, ki je član eh, odbora direktorjev jamstvene banke Zvezdne države Baden-Württemberg. Kje ste, gospod? Well, thank you very much and good afternoon, ladies and gentlemen. And Hvala lepa. Pozdravljeni tudi iz eh, Baden-Württemberga. Hvala, da ste nam dali možnost, da sodelujemo v tej predstavitvi. Sem podpredsednik ACM. Kratek moram biti, zato se bom posvetil samo diapozitivom. Podal bom kratek pregled tega, kdo ali kaj je AECM, nekaj osnovnih številk, kako koncept jamstev deluje, kaj ti svoje instrumente združujemo z instrumenti Evropskega investicijskega sklada. Prav tako pa vam bom podal nekaj izkušenj, nekaj lekcij, ki smo se jih naučili. Nekaj lekcij smo se naučili iz preteklih programov, ampak eh, tudi iz programov, o katerih smo danes popoldan govorili, smo se marsikaj naučili. AECM so ustanovile ustanovne članice, ki jih je bilo pet leta 92, zdaj leta 2015 je članic 41 iz 25 držav. Nismo samo lobisti, smo platforma za izmenjavo izkušenj na področju državne pomoči ali finančnih instrumentov. Podpiramo evropske institucije pri pripravi ukrepov za spodbujanje dostopa do financ. Naš skupni znesek jamstev predstavlja skoraj 80 milijard evrov. To je bilo konec leta 2014. Število jamstev je podobno številu MSP-jev, torej skoraj 3 milijone MSP-jev sodeluje z nami. In te podpiramo z jamstvi. In to je precej visoka številka. Dobro. Kdo sodeluje v tem procesu? Vidite lahko, da nekdo naprimer potrebuje finance, govorimo o MSP-jih, o mikropodjetjih, o zagonskih podjetjih, o podjetnikih, ki potrebujejo financiranje. Potem potrebujemo banko, banka je samo partner, ki financira posojilo, seveda pa potrebujemo tudi ustrezen projekt, dober projekt, Običajno so projekti zastavljeni dobro, vendar banka nima dovolj finančnih sredstev na voljo. Institucija za jamstvo lahko jamči za 50 do 80 odstotkov potrebnih financ in lahko pač zapolni tisto vrzel, ki jo ima banka. Institucije za po zavarovanje lahko prihajajo iz regionalne, nacionalne ravni ali ravni Evropske unije in to je prvi učinek vzvoda, ki je ugrajen v sektor jamstv. Zavarovanje jamstv. Mislim, da bi morali govoriti o definiciji finančnih posrednikov, kaj te komercialne banke so finančni posredniki, po drugi strani pa so tudi scheme jamstev finančni posredniki, ki potrebujejo uh, in zagotavljajo pomoč za MSP-je. Ko govorimo o posrednikih, govorimo o jamstvih. MSP-ji imajo nekaj prednosti, zaradi tega imajo lažji dostop do financ, seveda, ampak institucija pogosto zagotavlja posebne storitve za pomoč MSP-jem, torej znanje in nasvete. Deležniki so običajno obrtne zbornice, ki sodelujejo pri odločanju. Scheme jamstev niso usmerjene v dobiček in eh, v nekaterih vzajemnih schemah sodelujejo celo MSP-ji. Mi ne želimo vplivati na trg, nismo konkurenčni, sodelujemo z vsemi vrstami bank in pogosto pokrivamo celotna drž, celoten sektor ali celotno zvezno državo, pač odvisno od zasnove izdelka. Preden si pogledamo šesti diapozitiv, vam želim povedati, da smo člane prosili, da nam podajo povratne informacije o izkušnjah s pomočjo strukturnih skladov. Imamo nekaj podatkov, ki vam jih želim posredovati, vendar povedati vam moram, da naši člani niso tako zelo izkušeni. Posvetiti se želim enemu programu, to je program CIP. Program se izvaja v istem obdobju, zato je tudi na ta program vplivala kriza. Vidite lahko, da je ta instrument dosegel dobre rezultate. 65 odstotkov od 11 milijard evrov iz sporazuma o zavarovanju jamstev so sprejeli člani AECM, 135 tisoč MSP-jev je bilo pokritih, oziroma 130 MSP-jev je bilo pokritih iz tega od eh, skupno 220 tisoč MSP-jev. Dele še 60 odstotkov. Zaradi tega so se pojavila visoka pričakovanja naših članov AECM v zvezi z novim programskim obdobjem kar zadeva kosme, obzorje in EFCI in seveda tudi strukturne sklade. Ta diapozitiv vam bo po mojem mnenju še posebej všeč, kajti to kaže, kakšen je učinek vzvoda v tem času, ko je proračunskih sredstev na voljo malo. Učinek vzvoda je zelo pomemben. V primerjavi z donacijo v višini 520 milijonov evrov, to je delež iz tipa. Videli smo, da smo z združevanjem proračuna CIP z jamstvi za posojila dosegli naložbe v višini 25 milijard evrov. To so res impresivne številke, prav tako gre za učinek vračanja. Kajti izpadov plačil glede jamstev ni veliko. Nekaj imamo pomislekov, ti pomisleki so bolj splošne narave in sicer največji pomislek je naslednji. IAF oziroma EIF podpisuje sporazume neposredno s bankami in oni bi se lahko odločili, ali bodo sprejeli sodelovanje institucije za jamstva ali pa bodo šli neposredno od bank. To imenujemo učinek izrivanja. Bojimo se, da bi ta učinek lahko bil negativen, tega pa si ne želimo, kajti govorimo o dodatnosti. Mi želimo dodatno podpirati MSP-je in ne želimo ovirati obstoječih struktur za jamstva. To bi lahko bil en problem. Gre za probleme v zvezi s pomankanjem podpore MSP-jev, zato ker naprimer zbornice ne bi sodelovale pri tem. Gre za izgubo dodanega učinka vzvoda, vsaj za multiplikator 2. Prav tako bi lahko izgubili polno pokritost, kajti te institucije pokrivajo samo posamezno državo in posamezno regijo ali posamezen sektor. Najpomembnejše vprašanje je vprašanje dodatnosti. Na koncu je treba zadeve izboljšati za MSP-je, ne pa da se strukturne sklade in druge finančne instrumente preprosto nadomesti z nečim drugim. To je samo en diapozitiv, velja za kosme, zadeva je preprosta, ampak na levi strani vidite, da če komercialna banka sodeluje z banko za jamstva v razmerju 50-50, se lahko banka odloči, ali bo izkoriščala kosme ali obzorje, enofin ali kakšen drugi finančni instrument lahko pa seveda tudi banka za jamstvo sodeluje z kosme. Za strukturne sklade želim danes povedati, da sodelujemo z nacionalnimi oblastmi in posredniki so že aktivni v posameznih regijah. To bi lahko bil učinek, ki si ga želimo doseči. Zbrali smo nekaj komentarjev o uporabi finančnih instrumentov strani naših članov in naši člani vsi poudarjajo prednosti finančnih instrumentov, vključno z privlačnostjo zasebnih financ in eh, dodatnega znanja in spretnosti zasebnega trga. To zagotavlja dodatno učinkovitost zagotavljanja sredstev, razpoložljivost finančnih sredstev, občutno pozitivno vpliva na razvoj novih podjetniških projektov. Vendar tukaj prihaja. Ampak, ampak zakonodaja za izvajanje instrumentov zahteva preveč. Preveč je zapletena, preveč napora je treba vložiti v to. Še posebej ena točka ni bila sprejemljiva, da se pravila sprejminjajo sredi programskega obdobja. Prav tako obstajajo problemi v zvezi z izračunom provizije za upravljanje, kajte ti izračuni ne odražajo realnosti. Stroški se izračunajo naprej, pristojbene pa na koncu. To so torej glavni problemi tudi če so finančni instrumenti uračljive narave, problemi ostajajo. Morda prihaja do napačne predstave, da bi finančne instrumente in donacije lahko primerjali. O tem bi morali govoriti. Dobro, če sklenem, razlog za slabše rezultate strukturnih skladov je morda dejstvo, da so izbrani posredniki običajno zasebne banke, ki niso specializirane za podporo MSP-ju. Banke za jamstvo pa naprimer so. V programu CIP smo videli, da je to delovalo zelo dobro. Tudi mi smo šli skozi obdobje krize, ampak v času krize se je popraševanje po tem programu še povečalo. Hvala lepa, to je bila moja predstavitev. Hvala. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen. Hvala lepa. Pozdravljeni. Morda ne veste, da se Nemci radi pozdravljajo eh, in običajno vedo, odkot kdo prihaja. Kakorkoli že, gospod Pirinski, izvolite. Hvala lepa. Gospod predsednica, kratko vprašanje predstavnikom evropskih investicijskih skladov. Kaj menite, da so glavni razlogi za uspeh projekta v Bolgariji? Gre za prilagojene proizvode. Pet jih je. To ste še posebej izpostavili. Zanima pa me, ali bi se na osnovi tega lahko kaj naučili in morda bi to lahko prenesli svoji sestrski organizaciji Evropski investicijski banki. Včeraj smo govorili o poročilu o tem, tam ni bilo predstavnikov EIB-a, ampak ugotovili smo, da je 60 odstotkov financ šlo petim najbolj razvitim gospodarstvom v Evropi. Zato bi morda lahko te izkušnje iz Bolgarije razširili na strukturno bolj odločne vrste naložb. Hvala. Tudi jaz imam nekaj vprašanj za predstavnika Evropskega investicijskega sklada. Hvala za seznam revizij. To je dober vtis. Ampak na kaj se teh 53 reviziji nanaša. Zanima me, kakšna je osnova. V strukturnih skladih imamo 22 operativnih programov, odkot številka 53. Zanima me tudi, koliko denarja od te 1,2 milijarde evrov predstavlja teh 35 revizij in še nekaj. Jeremy, SF, SFI, zanima me, kaj pomeni AECM. Evropska, Evropsko združenje institucij za jamstva pač ne pomeni AECM. Lepo prosim, da mi to pojasnite. Nihče drug se ni javil k besedi, zato bo začela predstavnica oziroma bo sta začela predstavnika Evropskega investicijskega sklada. Ja, da kolegi Etrič, pite še. Gospod Etrič, izvolite. Hvala je že v redu. Nekaj sem želel dodati k vprašanju o revizijah. Ali je dejstvo, da ni bilo pomembnih problemov pri revizijah, nekaj dobrega, ali je to razlog, da zadeve nekoliko privijemo? Prav tako me preseneča, koliko dodatnega denarja smo dobili s temi jamstvi in zavarovanji jamstev. Kakšna merila se upoštevajo tukaj glede podpore projektov? Ali je to neke vrste televizijski šov, kjer samo žirija izbira, kdo bo sprejet in kdo ne? Ani nevarnost, da se s tem izkrivlja trg, to bi lahko imelo politične posledice. Hvala. Najprej vprašanje v zvezi z Bolgarijo in eh, uspešnostjo programa tam. Gospod Reid je omenil, da ta pristop z portfelji zagotavlja zelo veliko prožnosti odzvati se je mogoče na razmere na trgu, potem pa je mogoče v investicijski strategiji zadeve prilagoditi razvoju na trgu. Naprimer, strategija v Bolgariji je bila, da smo na začetku poskušali oblikovati kapit eh, sklad zasebnega kapitala, ki bi bil usmerjen v rast, to pomeni, da je treba zagotoviti veliko zasebnega financiranja vnaprej. V okoliščinah in v spremenjajočem se trgu je to bilo zelo zahtevno. Z to prožnostjo, ki smo jo imeli, pa smo finančna sredstva prenesli drugam, oblikovali smo instrument sofinanciranja in zahtevano sofinanciranje se določi za vsako družbo in tem se pospeši postopek zagotavljanja sredstev MSP-jem. V normalnem trgu to ne bi smel biti problem, kajte vlagatelji bi morali biti pripravljeni vlagati, zaenkrat pa to ne deluje. V splošnem nam pristop portfeljev omogoča, da na trg gledamo celovito In to pomeni, da lahko podpiramo MSP-je že od začetka. Včasih ne podpiramo niti podjetij, ampak govorimo o zamislih, ki skozi spremljanje potem postanejo podjetja. In potem lahko nadaljujemo in to spremenimo v drugačne proizvode. To predstavlja celoten portfel naše ponudbe za posamezna podjetja in to lahko potem tudi prilagajamo, kako je treba. Kar zadeva drugo vprašanje, revizije. Vprašanje je, kaj so bile te revizije. Naj vam povem, kaj to pomeni. EIF naveže stike s posamezno regijo ali državo članico in običajno sklenemo dogovor za posamezen program, ki je namenjen konkurenčnosti MSP-jev. Ta program ima upravni organ in mi smo v stiku z njim. Zato, ker gre za upravni organ, ga seveda revidira ustrezna revizijska služba in tako naprej. Ta številka je morda bolj namenjena tisku, ampak eh, to pomeni, da nas nadzirajo posamezni revizijski organi vsakega sklada, s katerim imamo dogovor in zaenkrat imamo 13 teh skrbniških skladov po državah članicah. Tudi ti skladi so predmet revizije strani računskega sodišča ali Evropske komisije. Ne vem, ali je revizija prava beseda, ampak gre za nadzor. Če gre za nek instrument, ki je v pristojnosti Evropskega investicijskega sklada, potem je jasno, da računsko sodišče ali komisija informacije zahtevajo od Evropskega investicijskega sklada in zanima jih, kako smo izvedli različne elemente v zvezi s finančnimi instrumenti. Te revizije vključujejo Evropski investicijski sklad, vključujejo ga, ampak niso namenjene samo temu. EIF zagotavlja finančna sredstva MSP-jem v tistih pristojnostih, kjer smo pač sklenili sporazume. Revizije torej pokrivajo dejavnosti EIF-a. Če nadaljujem, račemo lahko, da je ta nov režim naredil korak naprej. Gre za načelo enotne revizije. S kolegi z komisije smo pripravili zamisel o enotnem okviru. Tako se racionalizirajo revizije na evropski ravni. Verjetno bi tako lažje izvali nadzor in revizije na vseh ravneh na naši ravni, pa tudi na drugih ravneh, zato ker je potem vse skupaj enotno. Kar zadeva vaše vprašanje pokritosti skladov, ki jih upravljamo, potem je pač treba vedeti, da revizijski organi izvajo nadzor. Dobro, vam bom prebrala, kaj je zapisalo računsko sodišče niso predvidene specifične revizije, zato ni verjetno, da bi izvajanje načrtov v zvezi z instrumenti financiranja bilo pod nadzorom. Zaradi omejitev glede dostopa do podatkov strani EIB računsko sodišče ne more podati sklepa v zvezi s tem. To ne gre skupaj. Na kaj se navezuje teh 53 revizij? Naj odgovorim. Evropski investicijski sklad je instrument, ki je v so lasti Evropske unije in Evropske investicijske banke. Smo v lasti EIB-ja in v lasti Evropske unije. to, kar ste prebrali, se povezuje z EIB. EIF pa seveda spada v prestojnost računskega sodišča. V zvezi s tem nisem prepričan, ali to velja za holdinške sklade, s katerimi upravlja EIF. No, izhajam iz tega, da računsko sodišče nima pravice dostopa. Vprašanje pa je, kako lahko mi to nadziramo. Teh 53 revizij se nanaša na 322 operativnih programov. To niso vsi. Rečemo tako. 53 ni številka, ki je padla z neba. Zanima me, na kakšni osnovi je bilo to sklenjeno. Ali se to nanaša na operativne programe, ali se to nanaša na projekte. Na kaj se to nanaša? To se navezuje na operativne programe in kako sem povedal prej, računsko sodišče morda ne revidira EIF-a, ampak posamezne države članice lahko po svoje izvajajo finančne instrumente v okviru strukturnih skladov in ker se države članice odločijo, da to izvajajo skozi EIF, lahko računsko sodišče uporabi podatke EIF-a. To se navezuje na operativne programe, torej, ki jih izvaja EIF. In to se ne nanaša samo na revizije EIF-a, ampak tudi na revizije držav članic, za katere EIF zagotavlja podatke. Računsko sodišče je izvedlo revizijo pripravljalne faze in tudi izvajanja v nekaj državah. To so bile Grčija, Slovaška in Romunija, če se prav spomnim, ker je sodeloval EIF. Smo to preko upravnega odbora posredovali Evropskemu računskemu sodišču. No, moram ustrajati. 941 finančnih instrumentov imamo. tristo dvaindvajset imamo operativnih programov in devetsto enainštirideset finančnih instrumentov. Vsi ne gredo preko EEF-a, nekaj gre tudi prek EIB-a, no, veliko zaupanja tukaj nimam, to moram priznati. Če pogledam zgodbo o revizijah, me zanima, koliko revizij izvedete vi sami. So to zunanje revizije ali notranje revizije? Kaj pomeni zunanje revizije, kaj pomeni notranja revizija? Ostalo si pa lahko nekako sama predstavljam. Koliko operativnih programov sodeluje v finančnih programih EIF-a. Jessica je program, ki teče dobro. Učinek eh, vzvoda je nekaj, o čemer tukaj govorimo. Jeremy, Jeremy, se opravičujem. Hvala. Tabele, ki jih vidite, vključujejo revizije, ki so bile izvedene na zunanji ravni in na notranji ravni. Število zunanjih revizij in število notranjih revizij se nanaša na revizije, ki se izvedejo na zahtevo EEF. Zunanje revizije se nanašajo na naslednje. Imamo holdniške operacije in vsako leto to pregledajo zunanji revizori, zato da se poskrbi, da številke držijo in da je to v skladu z načeli, zaradi katerih so bili ti skladi oblikovani. Zato imamo zunanje revizorje in revizija se izvede vsako leto. Notranje revizije pomenijo naslednje. EIF ima notranjo funkcijo revizij in to je bilo preneseno na EIB, zato ker je EIF manjša institucija. Dobra praksa pa je imeti notranjo revizijo funkcijo revizij in to je dobro imeti. Poročajo upravi, izvedejo pa tudi notranjo revizijo EIF-a, torej operacij in tako naprej, kako se izvaja Jeremy v okviru EIF-a. In že vaše vprašanje, kaj pokrivamo? Pokrivamo 13 pristojnosti, 13 holdinških skladov, ampak nekateri skladi imajo več operativnih programov. V Grčiji je sedem operativnih programov, zato ker se cilj za konkurenčnost NSP-jev razdeli na regije. Sedem operativnih programov je en upravni organ, ampak eh, to pomeni, da imamo 13 pristojnosti, ampak naša ocena je, da imamo približno 20 operativnih programov, za katere smo odgovorni. V tej osi konkurenčnosti MSP-ja. Poskušam razumeti ta sistem, počasno sem, se upravičujem, 13 To pomeni 13 držav. 13 držav pri tem sodeluje in za vsako državo imate en holdinški sklad. Koliko, na primer, nadzirate v Bolgariji? V Bolgariji program najbolje teče. Ne želim zdaj kritizirati Bolgarije. To so stranke, ki jih tako ali tako strože obravnavamo zaradi veliko težav. Nekoliko me jezi, da tam ti skladi tako dobro tečejo. Videti moramo, kakšen nadzor tam velja. 349 milijonov evrov v Bolgariji in tudi v Kalabriji je bilo uporabljenega veliko denarja, Kalabrija pa je v bistvu mesto, kjer je veliko mafije. Drageta tam deluje, kje so tiste slepe pege, kjer ni nadzora. Ni treba, da na to zdaj odgovorite z rokava, ampak to vprašanje vam bomo zastavljali naslednjih pet let neprestano. Če boste zdaj odgovorili, morda mm, ne bo treba več odgovarjati na to vprašanje v prihodnosti. To je čisto poštena ponudba. Hvala. No, kot smo že povedali, eh, večino teh eh, skladov, holdingskih skladov, je bilo že predmet eh, te razprave glede Bolgarije. Prav gotovo lahko govorim z veliko mero strokovnega znanja, kaj ti sam sem pripravil, ta del, ki se navezuje na Bolgarijo. Torej, ko je šlo za eh, prenos skladov v holdinški sklad, je šlo, do, je šlo za mm, sledenje, prav tako smo nadzorovali postopke, ki so sledili kar se tiče Evropskega investicijskega sklada, torej mi vsako leto preverimo torej finančne eh, dokumente, bilance kaj ti po uredbi to obravnavamo kot posamezne sklope financiranja in to naši revizori v Luksemburgu tudi vsako leto, torej za vsak holdinški sklad to ločeno preverjajo. Torej takšen je postopek vsako leto. Če smem še nekaj dodati. Torej, vsako leto imamo ta proces, Ampak tu moramo dodati še nekaj in sicer Evropski investicijski sklad kot Evropsko telo, ki je del eh, tudi širšega sistema, ki vključuje tudi Evropsko investicijsko banko, je um, podrejen tudi notranjim postopkom, torej denar, ki ga bolgarske oblasti zaupajo Evropskemu investicijskemu skladu, uh, Eh, je namenjen uporabi na pošten in pa transparenten način. Torej, ko se to ponudi, naprimer MSP-jem, potem eh, je treba tudi eh, slediti in nadzorovati interesom pri uresničevanju in pri plačevanju, torej treba je zagotoviti, da so vsi udeleženci ustrezno nadzorovani in če želimo najboljše prakse uresničiti, tako pri transparentnosti kot drugot, je treba te finančne instrumente nadzorovati vse čas. Torej, ko se odločimo, za uporabo Ruskega investicijskega sklada, torej uporabo teh um, strukturnih uh, skladov, strukturnih sredstev, potem moramo to narediti na način, ki omogoča tudi uresničevanje najboljših praks in ki je skladno z obstoječimi pravili. Danke. Ja. Hvala, izvolite. Eh, no, eh, eno vprašanje je bilo še postavljeno. Mislim, da je bilo to najlažje vprašanje, torej kaj pomeni AICM, e torej to je Association de Consignement eh, Mutuel, torej naši člani sedaj niso več. Um, člani, kot so bili prej, zato je sedaj to Evropsko združenje uh, jamstvenih bank. Kar pa je pomembnejše, pa je to, kar ste povedali vi. In sicer mislim, da je pomembno, da zagotovimo uh, trajnostne posle. In eh, ocena vsakega projekta je res del našega mm, genetskega ustroja, če se tako izrazim. Torej, imamo seveda celo vrsto vprašanj, težav in tako dalje, ampak kar je za nas pomembno je, da se osredotočimo na vsak posamezen projekt in da vključimo tudi uh, ustrezne strokovnjake z področja financ, pa tudi uh, z, uh, eh, z področja, naprimer, obrtnih zbornic. Um, in trgovinskih združenj in to je za nas zelo pomembno. Torej, mi se ne odločamo, kot bi se odločala banka, ne gre za to, da eh, se odločamo na podlagi jamstev, ki jih eh, ponujajo eh, podjetja. Tako da imamo mi 50 odstotkov um, zagonskih podjetij, torej tveganja pri nas so uh, malce više. Prav tako imamo tudi obrestne mere 2 do, 2 do 4 odstotka in treba je tudi pokazati, da so te naložbe dobre naložbe, kaj ti, če uh, pride do neizplačanih obveznosti, potem uh, gre tu za davkoplačevalski denar. Um, torej tu eh, je pomembno tudi, da si pogledamo makroekonomske koristi in uh, Izračunano je bilo, naprimer v primeru Nemčije, da je en evro uresničil sedemkratni dobiček, torej to morda ne velja za vsako državo, ampak za Nemčijo to je. Eh, prav tako tudi um, jamstvena banka pomeni, da ima zasebni status in da je tu tudi zasebni delež in uh, to je način, kako delujemo in eh, seveda nas zanima torej eh, trajnostni posel, torej vzdržni posel, ampak eh, nimamo pa še britanskega člana, zato bi si to zelo želeli. Osem let sem sedela v državnem parlamentu Baden-Württemberga. Vedno so me opozarjali na to, Tisti, ki so kaj dobili od banke, tega dejansko niso potrebovali. Pristop minimalnega tveganja vedno pomeni, da denar dobijo tisti, ki ga ne potrebujejo. Dobri, dobro, bomo nadaljevali. Izvajanje finančnih instrumentov. Peter Oswald iz Pilsna, izvolite. Dobrý večer, skoro bych řekl. E, já budu mluvit česky, protože mám pouhý deset. Hvala lepa vsem. Dobro večer. Torej, ker imam samo šest minut, bom govoril češko. To bo zame lažje. Torej, um, dva do štiri odstotka teh zagonskih podjetij um, ne uspe, Torej, ampak tu ne moremo govoriti o zagonskih eh, podjetjih, če ta predstavljajo samo tako nizek odstotek. Torej, če bi bilo to 30 odstotkov, potem bi bilo to bolj ustrezno. No, toliko o tem. Torej, sam ne predstavljam odbora regij, torej eh, poslanci so me prosili, da eh, glede na to, da imam 15 odstotkov, skoraj 17 let eh, izkušenj na tem področju, eh, na regionalni in lokalni ravni, pa zato bom tu spregovoril na to temo. Kar se tiče odbora regij, eh, je bilo pred mesecem dni objavljeno mnenje, ampak o tem ne bom govoril, to si lahko preberete. Mislim, da to mnenje sploh ni slabo, ampak želel bi spregovoriti o mojih osebnih izkušnjah, torej delovnih izkušnjah, ko govorimo o prejšnjem programskem obdobju, Jessica je bila omenjena, torej tu govorim z lokalnega in regionalnega vidika, kakšen je bil problem s tem orodjem Jessica. Torej do tega je prišlo šele po tem, ko so bile določene strukture že uh, vzpostavljene, torej um, zato upravljalec uh, je težko tu ustvarjal nove finančne instrumente, ampak pri tem pa ni bilo upoštevano to, da je bilo treba vključiti tudi um, mestno uh, razsežnost. In zato Jessica uh, je bila izvedljiva samo takrat, ko e, je bil fokus na mestnih vprašanjih in to samo tam, e, kjer je bil upravljalec e, tu zelo učinkovit, medtem ko v tistih državah, kjer je bilo temu namenjeno manj, strošk, manj sredstev in kjer je bila struktura bolj razpršena, to zelo težko izvedljivo. To je bil glavni problem. In ista situacija mislim, da še vedno obstaja, kajti eh, šele po partnerskih sporazumih. Torej, in pa potem, ko so operativni programi sprejeti in partnerstva sprejeta, um, ugotavljamo, da ni nobenih povezav med zavezojočimi uh, eh, partnerskimi sporazumi. Uh, Šele ko bo to možno, bomo lahko tu zabeležili nek napredek. Torej, ko govorimo na splošno, ne bi sedaj želel kazati s prstom na nikogar, to ni moj namen in tudi ni namen, da uh, Eh, potem ne bi tega več omenjena. Ne, kar je pomembno z vidika finančnih eh, instrumentov na lokalni in regionalni ravni, je to, da je to posojilo in to je treba obravnavati kot posojilo. Torej, želel bi opozoriti pred tem, da se finančne instrumente uporablja na način, ki bi vodil v neko stalno zadolženost teh eh, oblasti na regionalni in lokalni ravni. Torej, eh, moramo se vprašati tudi, kaj lahko financiramo z vsemi temi sredstvi na lokalni in regionalni ravni. To je seveda zelo uporaben instrument, ampak eh, to bi lahko financirali tudi strukturnih skladov. Vsaj to mislim, da bi bilo možno. In zato so bili verjetno rezultati revizije tako dobri v Bolgariji, zato ker je to temeljilo na tej razliki. Na to pa imamo tudi projekti, ki ustvarjajo uh, dohodke in tudi ta kategorija je pomembna. Torej, vsi moramo uh, imeti vse čas v mislih, da je to posojilo, ki ga bo treba odplačati. Torej, šele če projekt ustvarja dobiček, potem lahko uporabimo te finančne instrumente, kajti ne želimo nekega eh, stalnega dolga. Torej, šele projekti, ki lahko povišajo eh, prihodke so iz tega vidika zanimivi. Ampak eh, ni pa vedno tako. V, na češkem imamo eh, naprimer mesta, kjer mm, samo pet odstotkov dohodka prihaja iz gospodarske dejavnosti. Torej, na evropski ravni poskušamo poenotiti zelo veliko različnih vprašanj in uh, pogosto imamo tudi dobre rešitve za lokalno in pa eh, regionalno raven, ampak strategija 2020 ne deluje, eh, kjer ta povezava z regionalnimi in lokalnimi oblastmi ne obstaja. Torej vprašanje, ki se tu postavlja, je, kako lokalne in regionalne oblasti lahko uporabijo te finančne instrumente na tak način, da se ne zadolžijo preveč torej da lahko te instrumente uporabijo za nadaljni razvoj. Torej, to je posojilo in posojilo je treba odplačati. Torej, mi, naše mesto, tudi, je tudi uh, prejelo um, sredstva Evropske investicijske banke, to je posojilo. In tudi, če imamo dovolj finančnih instrumentov, uh, te še vedno predstavljajo uh, posojilo, to ne bo ločen oddelek. To mislim, da je za nas eh, pozitivno. Za mesto Pelsner je to dobro in pomembno, kajti eh, smo predmet eh, nadzora, se zagotavlja, da ne bomo preveč zatoženi in treba je zagotoviti, da se ne predpostavlja, da finančni instrumenti niso posojila. Konec koncev imamo tudi druge instrumente, naprimer temeljnih, finanč, temeljnih eh, infrastrukturnih projektov ni treba financirati iz teh finančnih instrumentov. Obstajajo še drugi instrumenti. O čem tu govorimo? Trenutno je, eh, torej je posojilo komercialne banke cenejše kot posojilo Evropske investicijske banke. To je dejstvo in eh, posojila Evropske investicijske banke in pa uporaba finančnih instrumentov predstavlja celo vrsto zapletov, ki se jim lahko izognemo, če vzamemo posojilo pri komercialni banki. Torej, osebno mislim, da je eh, posojilo Evropske investicijske banke zanimivo iz tega vidika, da Evropska investicijska banka potem nadzoruje eh, finančni, finančno upravljanje eh, teh sredstev. To je situacija. Kakšne pa so koristi v primerjavi z posojilom komercialne banke? Torej, v čem so finančni instrumenti boljši kot eh, navadna posojila? Zato, ker ta predstavljajo jamstva, tu, naprimer, če govorimo o, o ogromnih eh, investicijskih projektih, o infrastrukturnih podjetjih. Torej, takšnih eh, projektov ne bi mogli financirati s eh, komercialnimi posojili, zato ker z tega vidika ne bi bili ti projekti vzdržni. Torej, na kaj se moramo uh, osredotočiti? Tu se moramo osredotočiti na uh, kapital za MSP-je. Naprimer vidimo eh, scheme, ki so zelo uspešne v ZDA in pa v drugih državah in eh, če želimo um, konkurenčnost izboljšati, potem je to dobro. Ampak kakšen je problem s temi projekti? Torej, veliko idej je, ampak eh, ni pa dovolj dostopa do finančnih sredstev. Torej, ni dostopa do tveganega kapitala in um, kot to velja naprimer v ZDA, kjer je to veliko laže. Naprimer eh, neko zagonsko podjetje ali MSP. Eh, tem, tu si vedno postavljamo vprašanje, ali je res govora o tveganem kapitalu In če ja, potem se lahko pojavljajo težave, podjetje lahko gre v stečaj, če eh, se ga neustrezno finančno upravlja in tako dalje. Torej, zanima me, ali smo pripravljeni sprejeti tudi to tveganje in si reči, dobro, to tveganje lahko prevzamemo, če je zamisel dobra. Če pa bi se izkazalo, da ideja ni bila dobra, potem pa je treba to tveganje pač prevzeti in se izogniti eh, stečaju tega podjetja. In zato mladi nočejo uh, ustanavljati podjetji zaradi tega tveganja. Dva do uh, tri odstotke stečajev pri zagonskih podjetij, to mislim, da ni pozitivna. Uh, Eh, številka. Torej, številka bi bila ustrezna, če bi eh, bila ta številka 20 do 30 odstotkov, kajti to bi kazalo, da so ljudje resnično usmerjeni v tveganje in da so pripravljeni to tveganje prevzeti. Hvala lepa za vaše predstavitve. Imamo še tri govorce in sicer gospod Gerhard Hümer, direktor uh, Eh, za gospodarsko politiko. Imate tri minute. Začel bi z eh, zahvalo in sicer zahvalo za to, da ste eh, cel del tega večera namenili um, naši temi in tudi uh, pojasnil B, torej uh, Evropsko združenje uh, obrtnikov in pa majhnih in srednje velikih podjetij. Torej, seveda bi eh, MSP vedno želeli nepovratna sredstva. Torej, če želimo pomoči, potem so pavšalna nepovratna sredstva seveda najboljša rešitev. Ampak z političnega vidika je zelo pomembno, da vemo, da za MSP nasplošno velja, da so jamstva boljši produkt kot posojilo in posojilo boljši produkt kot nepovratna sredstva. Zato imamo dva razloga in sicer prvič je treba vedeti, da so finančni viri omejeni, da s finančnimi instrumenti lahko ustvarjamo um, večji učinek uh, vzvoda, naprimer lahko imamo tu uh, uh, v prvem krogu pač eh, učinek eh, vzvoda 1 do 2, kasneje 1 do 20. In če si pogledamo, naprimer, inovativno tvegano financiranje in pa eh, tu bi tudi uh, rad zagotovil polskemu kolegu, da finančni instrumenti v okviru obzorja 2020 v Generalnem direktoratu za raziskave, torej tu gre za inovativne uh, projekte, za katere uh, velja, torej kjer za zagonska podjetja uh, velja uh, nek tako imenovan usip 20 do 30 odstotkov. Finančni instrumenti na splošno veliko manj izkrivljajo konferenco v primerjavi z, uh, naprimer, uh, v tem situaciji, kjer enim podjetjem dajete nepovratna sredstva, drugim pa ne. Mislim, da so eh, finančni instrumenti dobra eh, oblika pomoči, eh, oblika financiranja za MSP, ampak če si pogledamo evropske instrumente, vidimo, da je teh relativno malo, torej imamo obzorje 2020 in tu, če si pogledamo sredstva, ki so namenjena, to predstavlja približno 10 evrov na leto na MSP, kar ni veliko. Zato je pomembno, da se evropskim programom doda še nova sredstva za finančne instrumente za MSP in zato imamo dve možnosti, torej ali eh, gre za nacionalna sredstva, nacionalni proračun, naprimer to je zlasti opcija za. Uh, Eh, države, kot so Nemčija in Avstrija, bogatejše države, oziroma za mm, države, ki imajo bolj omejene proračune za pomoč podjetjem, tu bi bilo. Pa so morda bolj eh, primerne druge oblike financiranja, naprimer strukturni skladi in drugi. torej strukturni in kohezijski skladi. In tu se povsem strinjam s kolegom iz Polske, da ko se je začel program regionalnih eh, eh, skladov 2007-2013, ni bilo dovolj razprave o finančnih instrumentih, do tega je prišlo kasneje. Torej, veliko teh programov je bilo že vnaprej določenih in zato to celotno obdobje 2007-2013 je bilo nek postopek eh, učenja, kjer smo se zlasti učili na napakah. In eh, uporaba finančnih instrumentov iz eh, tega denarja je mm, zašla v težave tudi pri finančni krizi, zlasti v odnosu do MSP-ev, kjer so se pojavile resne težave. Torej, v tem obdobju ni bilo presenetljivo, da ni šlo vse povsem gladko in mi smo zelo hvaležni Evropski komisiji, da je iz tega potegnila nek nauk in da eh, je eh, nov zakonodajni okvir za to novo obdobje boljši. Eh, tu imamo zelo koristne programe kar se tiče razprave glede kvot, torej tu imamo lahko sredstva, torej, ki jih investiramo in ponovno investiramo. Naprimer, če želimo ponovno uporabiti nek eh, tvegan kapital, to lahko storimo šele po določenem številu let, kajti eh, sicer to ni možno kar tu vidimo, je, da če želimo uporabiti eh, regionalne strukturne sklade, je to teže kot eh, tako imenovani normalni evropski programi, zato ker eh, pri tem imamo nacionalne, regionalne, lokalne oblasti, torej to je sistem, ki je že sam po sebi bolj kompleksen in vodi v dodatne težave. dejansko moramo za prihodnost razmisliti o naslednjem. Ali je res najbolj pametno, če govorimo o uporabi finančnih instrumentov za MSP-je, ali je res najbolj smiselno, da Evropska komisija namenja denar, regionalnim oblastem in da se te odločijo, kaj bodo s tem denarjem, kaj ti gre za politično odločitev regije. In na to se ta denar vrača v Evropski investicijski sklad in ta zopet eh, ta denar namenja regionalnim strukturam. Mislim, da je to preveč uh, kompleksno in eh, tudi eh, predstavlja upravne zaplete, ki niso potrebni in ki se jim lahko izognemo v prihodnosti. Seveda potrebujemo ustrezno ravnoteže, ustrezen nadzor, istočasno pa eh, se finančni instrumenti tudi uresničujejo preko bank, tveganega kapitala in tako dalje. Torej, treba je ugotoviti tudi, kaj se eh, zgodi z vsemi temi posredniki. Naprimer, pogosto slišimo strani bank, da se teh instrumentov sploh ne poslužujejo, zato ker so marže premajhne, zato ker je to prezapleteno in to pomeni, da eh, ti instrumenti niso uporabljeni. Poleg tega potrebujemo tudi več prožnosti, kajti potrebujemo drugačne instrumente v Južni Italiji, v Bolgariji ali v Baden-Württembergu. Torej, potrebujemo različna sredstva za različne faze, za različne države, različna eh, podjetja in tu potrebujemo prožnost. In to je povezano tudi z finančnim nadzorom in zahtevami teh eh, organov, ki jih izvajo. Za prihodnost eh, finančnih instrumentov je pomembno tudi to, da evropski programi imajo veliko več eh, izkušenj za uporabo teh finančnih instrumentov. Mi si moramo prizadevati za to, torej potrebujemo boljšo uporabo, boljše uresničevanje in v prihodnosti bomo zagotovili da bodo tudi politične odločitve boljše za to, da bomo lahko eh, ta sredstva ustrezno uporabili na regionalni in lokalni ravni. Hvala lepa. Zagotovili ste globok upogled v probleme. Če bi vse tako dobro delovalo kot ti, potem nas več ne bi bilo tukaj. Imamo nekaj finančnih instrumentov ki so slabo upravljeni, zato je dobro, da smo tukaj. Sledi naslednja govornica iz Portugalske, gosp oziroma gospod Malgajs. Izvolite. Hvala lepa. Rad bi se vam zahvalil za to povabilo. torej prihajam iz Evropskega združenja mm, jamstvenih institucij in zahvaljujem se eh, odboru za nadzor proračuna tudi za povabilo naši skupini podjetij, ki eh, delajo na razvoju teh projektov, investicijskih projektov na portugalskem. In sicer eh, smo znotraj te skupine, v sedmih letih oziroma šestih letih investirali 35 milijonov evrov in del tega smo financirali z vzajemnimi jamstvi. Torej, zlasti smo investirali v štiri podjetja, Sono, eh, Orgaš, tu gre za distribucijo in hranjenje naravnega plina. in sicer eh, gre za distribucijske mreže v majhnih državah, na to eh, Gazpropan, distributer eh, propana. To je prav tako tudi majhno podjetje, ki razvija naravni plin. Prav tako imamo tudi naravni plin za vozila, LGV in pa Dorogaš Natural je torej ime tega podjetja in Gold Energy pa je posrednik na področju plina, zopet majhno podjetje, ampak podjetje, ki eh, bo k malu že srednje veliko podjetje, morda sploh ne več MSP k malu. Torej gre za 54 tisoč milijonov v šestih letih. torej um, šlo je za vzajemne najamstva 7,5 milijonov. To predstavlja približno 14 odstotkov financiranja. Delamo s portugalskimi podjetji, torej ki uh, predstavljajo vzajemna jamstva in ta eh, štiri podjetja so se financirale na ta način. Prepričan sem, da investicije v zadnjih eh, letih od 2009 eh, smo Eh, izboljšali, povečali hrambeno zmogljivost v, eh, na večjih mestih, torej imamo pet različnih distribucijskih eh, mest in pa distribucijsko mrežo za naravni plin. Torej, to distribucijsko zmogljivost smo povečali, prav tako smo podvojili hrambene zmogljivosti v, na različnih lokacijah, torej vsi te projekti so v obsegu 14 odstotkov bili financirali iz teh um, vzajemnih jamstev. Naprimer, leta, leta 2011 smo podvojili hrambeno zmogljivost Marsejo. In takrat eh, smo začeli tudi z uh, vozili na naravni plin in te uh, prve um, polnilne postaje na portugalskem smo v tistem obdobju tudi vzpostavili. Torej, začeli smo tudi z satelitnimi obrati, uh, tam, kjer ni nobene mreže. Leta 2012. smo investirali tudi v majhna uh, mikrosatelitna neobrate. Torej, tu gre za zmogljivost 2 kubična metra energije. In sicer je šlo tu za kraje, kjer naravnega plina ni. Uh, in začeli smo tudi z distribucijo in pa prevozom energije v naših majhnih eh, avtomobilih, kajti teh majhnih avtomobilov na portugalskem ni bilo in zato smo jih kupili in začeli s to distribucijo. Prav tako smo začeli delati tudi s tako imenovanimi modrimi eh, koridori in sicer tu gre za um, polnilne postaje za naravni plin. Torej, ali gre za komprimiran naravni plin ali pa samo za naravni plin. Torej, to sta dve možnosti polnjenja. Leta 2013 smo še povečali obrambene zmogljivosti, torej tudi v satelitnih obratih, tako na področju storitev in pa tudi v industrijskem sektorju, kjer NLG ni dostopen po, mrežu, po mreži. In na to leta 2014 smo zgradili še dve novi polnilni postaji v Pikoto in v Kargadu in prav tako smo kupili še več eh, transportnih vozil za naravni plin. In ne na zadnje, lahko povem, da smo hvaležni Evropski skupnosti in njeni pomoči našim eh, programom, eh, zlasti tem namenjenim skladom in moram reči, da smo največ lahko dosegli prav s pomočjo teh vzajemnih programov na Portugalsku. Hvala lepa za ta upogled v prakso. Enega govornika še imamo. Gospod Martus Sevičius iz laboratorija ProBiosan iz Litve. Izvolite. Good evening. Thank you, Commission. Dobro večer. Hvala komisiji uh, in hvala ECM-u za povabilo. Veseli me, da sem tukaj in da lahko predstavim naše podjetje. Spreminjanje uh, pogledov na situacijo na področju probiotikov. Eh, spremeniti želimo trenutne rabe, pomembna je preventiva, eh, ne pa da se osredotočamo skolj na kurativo bolezni. Bakterij ni treba ubijati, imamo namreč na milijarde eh, bakterij in ni nam treba živeti v steriliziranem okolju. Zagotoviti moramo ustrezno ravnoteže, zato razvijamo proizvode z dobrimi pro, probiotičnimi bakterijami. Še nekaj treba izpostaviti. Spremeniti želimo evropsko uredbo, ki nažalost ne dovoljuje uporabe eko oznake na naših eh, proizvodih, kljub temu, da so zelo zeleni in ekološko osveščeni toliko v nas. Smo razmeroma novo podjetje, imamo status zagonskega podjetja. Na področju probiotikov delamo že nekaj let, tri leta, razvijamo eh, proizvode z dobrimi probiotičnimi bakterijami eh, za eh, čiščenje in osebno rabo. Niso seveda vsi proizvodi uh, Eh, uspešni, to pa še ne pomeni, da se ne trudimo razvijati novih. Naslednji teden se bomo prijavili za patentni eh, postopek za proizvod, ki zagotavlja ohranjanje pozitivnih eh, elementov probiotičnih bakterij tekom eh, dolgoročnega shranjevanja. To je zelo pomemben postotek, naprimer za razvoj novih kozmetičnih eh, kategorij. Mislim, da bo to za nas zelo uspešno področje v prihodnosti. Zagotovimo lahko eh, visoko stopnjo vrednosti, kar se tiče našega podjetja. Potrošniki se vedno bolj zanimajo za eh, naravne, eh, ekološko pridelane probiotične izdelke. Naši izdelki so eh, narejeni iz naravnih sestavin in kot sem že dejal, uporabljamo tudi lastno patentno tehnologijo, s katero bomo lahko razširili nabor naših proizvodov, naprimer na področju kozmetike, proizvodov za otroke in tako naprej. Imamo že nekaj idej za nove patente. Danes se že pogajamo z nekaterimi velikimi mednarodnimi bankami, ki jih zanimajo nove tehnologije. Pogajamo se tudi z danskim podjetjem, ki je pokazalo veliko interesa za nekatere od naših izdelkov kako smo uspeli zagotoviti finančna sredstva v treh, treh letih. Tudi to je zgodba o uspehu, eh, uspehu uporabe različnih evropskih finančnih instrumentov. Naše podjetje ima lastni kapital v višini več kot eh, enega milijona evrov, več kot 40 odstotkov eh, predstavlja sklad poslovnih angelov, to je sklad tveganega kapitala pod skladom Jeremy, 60 odstotkov, pa pripada poslovnim angelom. Sam sem eden od tistih in če se želite pogovoriti z njimi, se lahko pogovorite z mano. Dobili smo več kot 350 tisoč eh, evrov iz evropskih strukturnih skladov za razvoj naših eh, obratov za razvoj in raziskave in za razvoj imobilizacijskega projekta, ki ga bomo začeli eh, na to patentirati naslednji teden drugi finančni instrument, ki smo ga uporabili, je instrument litovske eh, vlade za manjše projekte. Dobili smo tudi jamstvo in vega v eh, skupni vrednosti 130 tisoč evrov, zato da bi razvili ehm, našo prodajno in marketinško strategijo za eh, baske države in Skandinavijo. To je tretji finančni instrument, ki smo ga uporabili za rast in razvoj našega podjetja in za eh, spodbujanje raziskav in razvoja znotraj našega podjetja. Brez te podpore bi bilo naše življenje precej bolj težko. Kot veste, je v teh časih težko dostopati do eh, finančnih sredstev, še posebej to velja za MSP in za gonska podjetja. Če vas, eh, na primer, zanima zgodnja faza financiranja, kakšnih 50 tisoč eh, evrov, potem to lahko dobimo, ampak potem eh, se znajdemo v težavah. Pomembno je tudi vprašanje nepovratnih sredstev, o tem so govorili drugi. Težava je eh, hitrost oziroma počasnost pridobivanja teh sredstev. Razvijajo se že nove ideje. Začeli smo z razvojem novega zagonskega podjetja. Kot veste, industrija kanabisa Eh, hitro raste, obstaja vedno več novih eh, projektov. Mislim, da se ne bomo uporabili eh, nepovratnih sredstev, tako kot v primeru laboratorija, ampak bomo raje izbrali možnost jamstva. Dostop do takšnih sredstev je hitrejši in za naša podjetja je pomembno, da čim prej dobimo finančna sredstva. Leta 2016 bo obstajala vrzel v finančnih instrumentih. Trenutno še ni popolnoma jasno, koliko denarja bo na voljo za naložbe za MSP. -je. Naj povzamem. Probiosanus, kot sem že omenil, smo vrata odprli leta 2012. Imamo lastne obrate za eh, raziskave in razvoj in za prodajo in marketing, pokrivamo baske države, Dansko, Švedsko in uh, imamo že določeno mero vidnosti v uh, ZDA. To je seveda zelo težko, ker je ta trg izjemno konkurenčen, ampak verjamemo, da se bomo lahko izborili svoj kos pogače. Pri raziskavah in razvoju sodelujemo z najboljšimi litovskimi univerzami, sodelovali bomo tudi z nekaterimi uh, drugimi univerzami. Imamo že en projekt. Imamo uh, sistem nadzora kontrola, ko, uh, nadzora kakovosti, se upravičujem, ISO 9001 in ISO 14001. Razvijamo, uh, razvijamo lokalne in mednarodno priznane uh, blagovne znamke in proizvode. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki uh, z nami sodelujemo. Ministrstvo za gospodarstvo mislim, da bomo z našim delom še nadaljevali. Hvala lepa. Ta reklamni blok je bil zelo zanimiv. Zanimivo je videti, kaj konkretnega nastane iz tega. Gospod Pirinski, izvolite. Thank you, madam chair. Najlepša hvala, gospa predsednica. No, na koncu te izčrpne razprave bi se rad najprej zahvalil. Zahvalil najprej avtorjem poročila, ki so nam eh, podali zelo uporabno podlago za naše razprave. Po mojem mnenju so te zelo pomembne za prihodnost in za eh, vse ukrepe, ki jih obravnavamo sedaj. Zahvalil bi se rad tudi vsem gostom, ki so podali svoje predstavitve. Jasno je, da imamo različne ocene, izkušnje in podatke v celotni verigi izvajanja finančnih instrumentov. Slišali smo ljudi, ki so strokovnjaki, ki imajo izkušnje iz prve roke na tem področju. Zahvalil bi se rad tudi sekretarjatu, ki je organiziral to javno predstavitev. Trud, ki ste ga vložili v organizacijo, eh, je bil poplačan, rezultati so zelo kakovostni in mislim, da smo dobro uporabili teh nekaj ur. Dovolite mi, da izpostavim nekaj pomembnih elementov. Najprej bi se dotaknil izjave gospoda Nislerja z začetka razprave. Finančni instrumenti so oblika zagotavljanja eh, določenih sredstev. So način, kako doseči naše cilje, niso končni cilj. O čem govorimo? Govorimo o zagotavljanju izvajanja kohezijske politike. Govorimo seveda o koheziji eh, in ta ima svoje socialne, ekonomske in eh, teritorijalne vidike. Ko ugotavljamo, kako uporabni so finančni instrumenti, moramo upoštevati, kaj zagotavljajo, kakšna je dodana eh, vrednost. To moramo analizirati. Pomembno je tudi, da ugotovimo, koliko dodatnih sredstev smo lahko na ta način zbrali iz eh, zasebnih virov, zato da bi lahko na to izvajali operativne programe. ne sme ostati zgolj pri proračunskih sredstvih, ugotoviti moramo, če smo na ta način prišli do boljših rezultatov z vidika kohezije. In zdi se mi, da imamo še veliko manevrskega eh, prostora, kar se tega tiče. Naprimer, eh, na katere sektore se osredotočiti, na katere programe se osredotočiti in kje so finančni instrumenti najuspešnejši. Videli smo tudi, kako pomembni so ti instrumenti za sektor MSP-ju. Veseli me, da je lahko Bolgarija v tem primeru dober zgled. Brez dvoma lahko iz teh izkušenj črpamo navdih. V primeru javnih organov in v primeru tistih naložb, ki se nanašajo na širši spektr socioekonomskih okoliščin, si moramo zastaviti vprašanje, eh, kateri instrumenti so najuporabnejši. Glede odgovornosti eh, pa takole. Eden od naših gostov je izpostavil eh, naše izkušnje in mislim, da moramo na teh graditi. Upoštevati moramo tudi komentarje Evropskega računskega sodišča. Ta odbor je odgovoren za obravnavo tovrstnih vprašanj. Na zadnje bi sklenil takole. Še enkrat bi rad povedal, da pričakujem, da bomo s to razpravo nadaljevali. Komisija bo pripravila eh, posodobljena poročila in informacije, brez dvoma bodo tudi druge institucije poglobile svojo analizo. Predlagam, da odbor za proračunski nadzor še naprej sodeluje na področju finančnih instrumentov. Hvala. Ja, Hvala lepa poročevalcu. Mislim, da se bomo še videli finančni instrumenti so zelo zapletena zgodba. Vedno je nek nov instrument, vedno so novi instrumenti. In zanimivo je bi šlo iz Pilzna potovati preko Litve na Portugalsko. Dobro, možnosti so za uporabo in dejansko se zagotavlja dodana vrednost. O tem ni nobenih vprašanj. Gospod Oswald je rekel, da je dobro, da imamo to. Plzn je lepo mesto, tam sem bila na dopustu. Ampak eh, vemo, da je treba zadeve preverjati. Veselimo se vsakega povdarka, ki ga lahko naredimo, ampak žal je tistih, ki jih uvrstimo na črni seznam, vedno več. Kaj bomo sedaj naredili? Vprašanje obveznosti poročanja nas zanima, kaj ti vemo, kaj to pomeni. Sem bila poročevalka za uredbo v proračunu in tudi sama sem obravnavala finančne instrumente. Začeli smo z Evropsko komisijo in z enim stavkom. In sicer šlo je tako, vse bo urejeno z delegiranimi akti, komisija bo to uredila, parlamenta ne potrebujemo. Na koncu pa smo dobili več strani podrobnih predpisov o vprašanju, kaj bomo dosegli, kakšni so upravni stroški, kakšen je učinek vzvoda. In mislim, da je to zelo pomembno ko govorimo o denarju davkoplačevalcev. Na kraju samem moramo imeti banke, ki sledijo tej zgodbi. Storili smo vse zato, da lahko banke poslujejo še naprej. Vedno je bilo mišljeno tako, da bo javni denar pomagal prevzeti tveganja. Ko so prevzeta tveganja, se financirajo stvari, ki drugače ne bi bile financirane načrt ni bil, da bi javna sredstva financirala projekte brez tveganja. Zanima me, koliko tveganih projektov je bilo dejansko financiranih. Ali smo pač imeli samo nek učinek dopolnjevanja. To so elementi, ki jih moramo preučiti na kraju samem. Vsak instrumenti nekaj novega, imamo 10 institucij Evropske unije, 36 agencij, 7 skupnih podjemov, 941 finančnih instrumentov. In problema še nismo s tem dokončno opisali, ampak zadeve se širijo, k temu je treba dodati še EFSI, EIB nam vedno znova uhaja kakor riba. No, upam, da bomo to ribo uspeli kdaj ujeti, zmagali bomo, ampak eh, to bo še nekaj časa trajalo. V to sem prepričana. Zato bomo potrebovali nekaj napora in nekaj ustvarjalnosti. Mislim, da je bila to koristna predstavitev. Hvala vsem, hvala, da ste prišli v Bruselj. Vem, da je to včasih naporno in potem tam sedite. Hvala lepa, hvaležni smo vam. Spremljali vas bomo še naprej. Želimo imeti dober pregled nad vsemi finančnimi instrumenti. res smo naredili preboj. Lani sem bila poročevalka v zvezi s tem, s tem sem se večkrat ukvarjala. Nadaljevali bomo. Hvala, da se je gospod Pirinski žrtvoval za to. Lep večer vam želim. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli. Če lahko kaj storimo za vas, povejte, zdaj smo prijatelji, veste, kje nas lahko najdete. Hvala lepa in lepo pot domov. Hvala.